meja in pa ponovni vzpostavitvi diplomatskih odnosov. Uh, in uh, turška vlada je v bistvu ta vidik bilateralnih odnosov med Armenijo in pa Turčijo navezala na konflikt iz Gorskega Karabaha. In to je za mene uh, nek absurden konflikt, saj bi lahko potem Grčija zaprla svoje meje za Turčijo zaradi svoje solidarnosti z eh, Ciprom. To ne more biti izhodišče za nek mednarodni odnos. Armenija je bila predolgo izolirana, postala je preveč odvisna od eh, ruske vojaške zaščite in eh, njena, njeno trpljenje zlasti Eh, med genocidom iz prejšnjega stoletja ni, bila dovolj, ni bilo dovolj priznano strani Evropske unije. Želimo si močno in stabilno Armenijo, ki bi imela razvite, eh, razvito varnost in pa trgovinske odnose z Evropsko unijo in tudi z preostalim svetom. Eh, verjamete ali ne, veliko prijateljev imate v Evropskem parlamentu, lahko računate na našo podporo in mi prav gotovo zavračamo kakršnokoli vojaško rešitev zamrznega konflikta iz Gorskega Karabaha in izražam sožalje šestim vojakom, ki so umrli v, medna, v nedavnem sporu. In uh, Tako, prav tako se ne strinjam z predsednikom eh, Alijem, ki meni, da bi bila vojaška rešitev pravilna. Eh, skupina iz Minska ubira pravilen pristop, moja skupina jo eh, podpira in sedaj še v armenščini najlepša hvala. Honorevole Vigening, dve minuti. Hvala lepa, gospod Vigening, dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Eh, gospod Abraham Njan, v imenu eh, eh, socialistov in demokratov vas lepo pozdravljam, kakor razumem je to vaš prvi obisk in upam, da boste odšli z pozitivnim vtisom in da bomo tudi v prihodnosti bolje sodelovali. Zelo sem vesel, da ste v težkem socialnem in gospodarskem uh, okolju, uh, Eh, da je Armenija ostala stabilna, da še naprej izvaja reforme, morda ne tako hitro, kot bi se mi to želeli, ampak vsekakor se razvijajo pozitivni odnosi z Evropsko unijo. Eh, vesel sem, da pozitivno ocenjujete pod pobudo Evropske unije za vzhodno partnerstvo, ki po eni strani uvaja nove elemente v naših bilateralnih odnosih, prav tako pa ustvarja tudi multilateralni okvir, Eh, šestih držav, ki sodelujejo v vzhodnem partnerstvu. To je izredno pomembno. Regionalno sodelovanje, dobri sosedski odnosi, večstranski pristop, vse to je zelo pomembno za katerikoli državo, ki se želi prebižati Evropski uniji. Če mi dovolite samo eno besedo o poročilu o strategiji za Južni Kavkaz. Menim, da je najpomembnejši vidik tega poročila ta, da je z veliko večino Evropski parlament prosil, da naj bo Evropska unija bolj aktivna in da naj razvije novo strategijo za Južni Kavkaz. Kako bo ta strategija izgledala, kako se bo razvijala, to bo določeno v dialogu za vami in pa za preostalimi državami iz te regije. Moje vprašanje pa je naslednje. Najprej, razen očitne očitnega problema za Gorskim Karabahom. Kje so, glavni, kje so ostale glavne grožnje za vašo državo, ki bi lahko ogrozile pozitivni razvoj? In pa potem še tema, ki ste jo omenili vi in pa eh, poslanka Omen Reuten. Kje vidite razloge za, za zadržke Turčije eh, pri procesu zbliževanja med Armenijo in pa Turčije? Ali tukaj vidite morda potencial za kakšne. Za kakšen napredek? Hvala lepa, gospod Vigeni, in predam besedo gospodu Georgiju za dve minuti. Mikrofon, prosim. No Hvala lepa. Tudi sam pozdravljam predstavnika Armenije. Eh, tudi jaz sem eh, iz države, ki ima veliko skupnost armencev in eh, zato smo tesno eh, zasledovali razvoj Armenije. Omenil bom eh, nekaj izmed zadev, ki so že bile omenjene. Najprej vprašanje dogovora s Turčijo, Mislim, da nam morate pojasniti, kaj je razlog za to, da ti dogovori ne, napre, ne napredujejo. Včasih imam občutek, da je od trenutka podpisa teh dogovorov v Ženevi se ustvaril nek vtis, da Turčija ne želi tega dogovora. Uh, spodbuditi v svojem nacionalnem parlamentu, pa tudi tega ne želi Armenija. Zdelo se je, da je to bil dogovor, ki je bil pač v nekem trenutku primeren. Prosim, če lahko to bolje pojasnite. Potem Gorski Karabah. Vi ste omenili razloge za stagnacijo v tej regiji. Mene pa zanima naslednje. Kakšna je rešitev? In eh, če vidite problem v Azerbajdžanu in njegovem odnosu za Turčijo, ali lahko v tej smeri kaj predlagate, oziroma ali je to nekaj, kar, predla, kar bi pričakovali od Evropske unije. In pa potem še komentar tega, kar je povedal gospod Tenok. Rekel je, da bi bilo zaprtje meja s Turčijo enako kot pa. To, da bi Grčija zaprla meje s Turčijo, ker Turčija okupira Cipr. Naj uh, eh, pripravim spomnim k temu, upam, da ni veliko grških poslancev slišalo ta, eh, ta govor, kajti tega takšnega govora ne moremo podpirati. Zaključuje <clears throat> prvi krog vprašanj gospod Milan Mon, dve minuti. Hvala lepa. Tudi sam sem želel poprašati o Gorskem Karabahu, ampak mislim, da ste v zvezi s tem dobili že veliko vprašanj. Zato bom omenil nekaj drugega. Svoboda medijev in pa tiska v vaši državi. Kakšen je tukaj napredek? Nedavno sem prebral poročilo Evropske komisije, ki pravi, da je, dosežen, da je bil dosežen napredek na področju televizije in radija. Uh, Eh, da ste upoštevali tudi priporočila Sveta Evrope. Obstaja pa tudi mm, moratori, ki velja do julija letos glede javne televizije in radija. Eh, ne bom tukaj omenjal bilateralnih odnosov z Turčijo, to so že številni poslanci omenili, ampak eh, Številni opažajo, da obstaja neka nova zunanja politika v Turčiji, ki jo vodi nov zunanji minister, gospoda Votoglo, in on želi predvsem okrepiti Turčijo kot nekom regionalno vele silo. v odnosu do svojih eh, sosed. Ehm, kakšno je vaše mnenje o tem, ali se vam zdi, da se ta zunanja politika osredotoča bolj na regijo oziroma Ali se zdite, da to zmanjšuje možnosti, da bi se te države približali Evropski uniji? Preden predam besedo predsedniku, predam besedo gospodu Tanok. Želim se odzvati, kajti moje ime je bilo omenjeno kot uh, nek protest. Morda je bilo napačno tolmačeno. Rekel sem, da bi bilo enako absurdno, če bi Turčija zaprla svoje meje, eh, da bi bilo to enako, kot če bi Grčija zaprla svoje meje s Turčijo zaradi Cipra. Sam sem prijatelj Cipra in morda ciperski prijatelj ni, pot, meni prav razumev. Sam uh, se nikako ne zauzemam za zaprtje meja v kakršnih koli okoliščinah. Hvala lepa, gospod Tanek. Prosil bi predsednika armenske skupščine, da se drži desetminutnih, desetminutnega govora in torej, da če prosim lahko strne v čim večji miri svoje odgovore. Hvala lepa. Ես փորձեմ որոշ հարցեր միաձուլել եւ պատասխանել ընդհանուր այդ հարցերին։ Hvala lepa, skušal sem vam odzvati na vprašanje in uh, podati odgovore na nje. Prvo vprašanje, kaj narediti za to, da bi odpravili zastoj pri odnosih med Turčjo in Armenijo? Vsi se dobro zavedate, da smo lani v Zurihu podpisali protokol uh, na pobudo uh, predsednika Armenije, Sarksjana, In eh, ta protokol pravi, da je leta 1915 eh, Turčija izvedla genocid nad eh, Armenijo. Ubitih je bilo 5 milijone ljudi in šlo je za genocid. Mi smo skušali izgraditi nek diplomatski odnos z Turčijo brez kakršnih koli predpogojev. V takšnem duhu je bil tudi podpisan ta protokol vendar. Do zastoja je prišlo zaradi turške vlade. Deset dni po podpisu protokola je turški zunani minister podal neke izjave. Eh, v smislu, da diplomatski odnosi z Armenijo niso možni in da ti ne bodo spostavljeni, uh, dokler ne bo rešen konflikt v Gorskem Narab eh, Karabahu. To je razlog za ta zastoj. Vsi vemo, da je bilo veliko pobud uh, eh, uh, eh, ZDA, uh, Švica, Francija, Rusija, vsi so bili udeleženi pri teh pogovorih, vsi so bili prisotni pri podpisu protokola. Uh, brez Eh, protokola, ki se, ki, s katerim bi naj ponovno spostavili diplomatske odnose in odprli mejo med Turčijo in pa Armenijo. Ko bi naj eh, te protokole ratificirali, eh, ratificiral turški parlament, bi se to moralo zgoditi v razumnem časovnem okviru. Armenski predsednik je vedno znova povdaril, da je on odgovoren za ratifikacijo strani armenskega parlamenta, kajti stranka, ki jo vodi, ima večino sedeže v armenskem parlamentu. In da bo dogovor v Armeniji ratificiran takoj po turški ratifikaciji. In s tem odgovarjam tudi na tistemu poslancu, ki pravijo, da naš parlament ni obravnaval tega protokola, tega dogovora. To ni res. Mi smo čakali na uh, posvetovanja v stalnem odboru uh, armenskega parlamenta, preden bi to vrstili na, na uh, dnevni red parlamenta. In, uh, Ti protokoli so še vedno v razširjenem dnevnem redu uh, armenskega parlamenta. Takšna je realnost. Armenija ni z ničemer ogrožala procesa. In to ni povezano z vprašanjem armenskega genocida. Prav tako to ni povezano z konfliktom iz Gorskega Karabaha. Gospodu Kirilovu bi želel povedati naslednje. Podarjam, da so bile moje izjave korektne, institucije v Armeniji želijo okrepiti in želijo doseči ravnotežje med človekovimi pravicami in pa socialnimi dožnostmi. Eh, včasih je to težko, predvsem zato, ker nam manjka tradicije. pogosto država uvede določene omejitve za medije, saj želi s tem spodbujati svoje lasne interese. Mediji pa včasih eh, napadajo državne institucije in s tem škodijo interesom državljanov. Vse to so pojavi, ki so nezaželeni ampak so pač posledica določenega prehodnega obdobja. Poročilo o strategiji za Južni Kaukas sem podrobno prebral in eh, naletel sem na nekatere predloge in eh, ideje, ki, nje, eh, ki za nas ne bodo sprejemljivi. In uh, te izjave sem pač predpisal avtorju, zato sem to omenil v svojem govoru. Zdelo se mi je, da je poročilo pristransko in to sem tudi povedal v svojem uvodnem govoru. Ne bom. Uh, postavilo pod vprašaj eh, priporočil um, Ovseja in pa resolucije o gorskem uh, Karabahu, ampak uh, gospod. Kirolov ni upošteval socialn, eh, teritorijalne integritete kot edino možno rešitev za ta konflikt. In to, spod, in to spodkopava marsikateri sprejeti dogovor eh, tudi tistega iz leta 2010, eh, ki je nastal pod okriljem skupine iz Minsk, Minska. Tega načela ne moremo spregledati, ko gre eh, za novo politiko Evropske unije za Južni Kaukas. Poročilo Kirilov pa naredi ravno to. Če ne bi upoštevali tega načela, bi s tem kršili mednarodno pravo. To jasno pravijo tudi Združeni narodi. Kar se tiče načel iz Madrida, vedno znova smo povdarjali, da se strinjamo, da so ti uh, osnova za naša pogajanja, za naše pogovore. Borne himna kan sparnalike, hastanja napica na mar, basi, ljubi potem eh, vprašanje glede glavnih grožen za Armenijo, razen Gorskega Karabaha. Eh, te grožne so naslednje. Armenija jamči za varnost ljudi v Gorskem Karabahu. Pogosto je bila njihova varnost eh, ogrožena. To se je zgodilo tudi nedavno. mi nismo nikoli eh, kršili kakšnih meja, nismo začeli z. Eh, nismo bili mi tisti, ki bi prvi napadli eh, sosednjo državo. In Karabah se še vedno drži mirovnega dogovora. Mislim, da lahko konflikt iz Gorskega Karabaha rešimo samo na ta način, da spoštujemo tri glavna načela na uporabo nasilja, ozemeljsko integriteto in pa um, pravico do samo odločbe. Vprašanje, zakaj uh, Turčija ne želi nadaljevati pogajan za Armenijo. No, Turčija je pod, velikom, pod velikim pritiskom strani azerbajdžanske vlade in pa političnih sil. Oni so jasno izjavili, da so Azerbajdžan in pa Turčija eh, v sorodu in eh, Turčija postavlja interese Azerbajdžana nad eh, svoj podpis protokolov iz lanskega leta. Mi smo pripravljeni še danes ratificirati te protokole, ampak pod pogojem, da jih najprej ratificira Turčija. In zakaj? Zakaj uh, um, protokoli niso bili na dnevnem redu parlamenta v Armeniji? To sem že povedal, to je bilo na dnevnem redu. Zar, uh, po sprejetju mnenja ustavnega sodišča iz Armenije in so bili na dnevnem redu, dokler jih od tam ni umaknil predsednik Armenije. To je, kar se tiče svobode medijev in pa tiska. sprejeli smo um, kar nekaj dopolnil volilnega zakonika. Trenutno smo Beneški komisiji Sveta Evrope uh, poslali dva osnutka novega volilnega uh, zakonika. Septembra bodo o tem pogajala, uh, potekala, razpra, raz, uh, raz, potekala razprava o teh osnutkih v Armenski nacionalni skupščini in pa tudi eh, svet Evrope bomo vključili pri razpravah o novem, zakon, eh, o novem volilnem zakoniku. Potem, kar se tiče zakonodaje o radiju in televiziji, ta eh, zakon smo spremenili pred enim mesecem, 20. julija do 20. julija. Naj bi objavili razpis za licence. O tem smo govorili v parlamentu. Eh, in smo mnenja, da je potrebno zakonodajo na tem področju še spremeniti. In še zadnje vprašanje o turških eh, regionalnih ambicijah. Po mojem mnenju, Turčija želi postati nek posrednik Eh, ko gre za konflikt med Karabahom in pa Azerbajdžanom. To za nas ni spremljivo. Konflikt se lahko reši samo za posredovanjem eh, v okviru OVSE, v okviru skupine iz Minska. Ne želimo, da bi Turčija bila četrti posrednik v teh mirovnih pogovorjih. Tučija želi okrepiti svojo regionalno ulogo in to na tak način, ki ga mi trenutno ne moremo podpreti. Hvala lepa, predsednik. Nadaljujemo z drugim krogom razprave. Spregovoril bo gospod Džib dve minuti, izvolite. Dziękuję panie przewodniczący. E, e, chciałem podziękować za tą. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se gospodu iz Armenije zahvalil za predstavitev. No, tudi mi pa želimo povedati svoje mnenje. Že veliko ste naredili od leta 2006, ko ste vstopili v evropsko sosedsko politiko. Takrat ste bili vključeni tudi v evropske finančne instrumente. Razvili ste različne nacionalne programe za leti od 2007 do 2010. Kako ocenujete izvajanje teh programov? Te programe ste razvile v okviru evropske socijetske politike. Armenija je vključena tudi v vzhodno partnerstvo. Trenutno še čakamo na začetek dela Euronesta. Gospod predsednik, kako vi gledate na sodelovanje Belorusije v Euronestu, še posebno glede na delovanje civilne družbe, treba je upoštevati to, da v tej državi volitve niso demokratične. Še tretje vprašanje. Kako Vi gledate na vlogo držav iz Južnega Kaukaza, tudi Armenije, pri diversifikaciji energetskih potreb, tudi za Evropo. Treba je doseči določeno energetsko ravnoteže tudi v Evropi. Pa še tole. Poročevalec je povedal v poročilu o Armeniji bi se želel osredotočiti na prihodnost, kajti To je najboljša napoved tudi tega, kar vi lahko storite. Ampak vendarle pa se ne moremo izogniti nekaterim vprašanjem iz preteklosti. Zato bi vas rad vprašal, kako je s človekovimi pravicami in pa spoštovanjem teh pravic v vaši državi. Za Evropski parlament je bilo to vprašanje zelo pomembno, vedno, še, posebej pa sedaj po začetku Lizbonske pogodbe. In včasih človekove pravice v vaši državi niso ravno spoštovane. Hvala. Lepa, gospod Žib. Zdaj pa gospod Mavro Nikolas, dve minuti. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da je tukaj predsednik armenskega parlamenta, predstavnik Armencev. Vse skozi spremljamo napredek Armenije, še posebno v regijah, ki ste jih že omenili in pa na področjih, kot so naprimer regionalno sodelovanje, pravosodje, še posebno pa je pomembno to, da Armina počne v vse v svoje moči za to, da reši težave in pa da poveča svojo zmogljivost in pa moč za to, da bo država še izboljšala sodelovanje z Evropsko unijo, še posebno po sklenitvi pridružitvenega sporazuma. Naj ponovim tisto, kar so povedali že druge poslanci prej. Pred letom smo tukaj v parlamentu nekako omenili, da se bodo meje med Turčjo in Arminijo odprle, da se bodo navezali tudi diplomatski stiki ambasadori so se potem spremenili in tukaj se nam je zdelo, da je tudi turško zunanje ministerstvo mm, upravilo drugačno politično smer. Zdaj smo slišali, kaj ste povedali in zdi se, da sedaj po sklenitvi protokolov ni nikakršnega um, nekakšne pripravljenosti za to, da bi tukaj dejansko storili korak naprej, da bi odprli meje in pa da bi navezali diplomatske stike med obima državama. Kako bi lahko Evropski parlament oziroma Evropska unija pomagala Armeniji pri tem, da izboljša te odnose s Turčjo? Hvala. Hvala lepa. Gospod Mavro Nikolas, predam besedo gospodu Kovačevu. Dve minuti. Blagodarim mnogo, gospodin predsedatelj. Gospodin predsedatelj Narodno sobranje. Hvala lepa. Gospod predsednik. Gospod predsednik. Zelo vesel sem, da ste danes prišli sem. Tudi v moji državi je kar velika armenska skupnost na mačarskem. In zato nas zanima, kaj se dogaja v Armeniji. In eh, Armenija je seveda v zelo težavnem položaju, tako regionalno gledano, kot tudi mednarodno gledano. Res je, storili ste velik korak naprej, spremenili ste volilno zakonodajo, povečali demokratičnost, borite se proti korupciji v sistemu in tako dalje. Armenija lepo sodeluje tudi s skupino evropskih strokovnjakov, seveda vas podbujam, da s tem nadaljujete tudi v prihodnosti. Kaj pa mednarodno gledano? Tukaj seveda je konflikt glede Gorskega Karabaha. Tukaj so različni principi, kot so ozemeljska celovitost, samoodločba in pa nasprotovanje nasilju. To so pomembna načela, ki jih je treba poštevati. Seveda ne bo šlo nič hitro ampak treba je ustrajati, treba je vedno ustrajati pri teh treh načelih. Jasno, ne moremo reči, ena država od treh obletenih se lahko sklicuje na odnose z Evropskim parlamentom, drugi pa ne. Pa še glede protokolov. Tole me zanima. Uh, ali ne menite, da bi bilo morda boljše, če bi Armenija ratificirala te protokole? Vendarle. Tako bi lahko še okrepili mednarodni pritisk na Turčijo. Tako da bi morala tudi Turčija storiti korak naprej. Politika nič tih konfliktov, kar Turčija vse skozi zagovarja, bi se dejansko morala pretvoriti tudi v prakso. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Ungureanu, poročevalec za strategijo Evropske unije za Črno morje. Dve minuti. Non è presente, allora. Ga v dvorani, torej gospod Landsbergis, eno minuto prosim, ker ste vstopili po določenem roku. Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Zaskrbljen sem. Ni nobenega napredka pri miru med Armenijo in Azerbajdžanom. Vidimo samo zamrzneno stanje vojne. To se lahko odmrzne, kadarkoli že. Naša skupna krivda je, da ta časovna bomba še vedno tik taka. kdaj se bo to zgodilo, če bomo dejansko zgradili projekt Nabuko, potem se lahko bojimo nove kaukaške vojne, tokrat proti Azerbajdžanu. Armenijo se lahko izkoristi v tej energetski igri velikanov kot grešnega kozla. To je nevarno. Kako bi lahko armenska politična uh, elita poskrbela, da Armenija ne bi postala žrtev teh velikih političnih igr? Lepa gospod, hvala lepa, gospod Landsbergis. Zadnjih deset minut pa prepuščamo gospodu predsedniku armenskega parlamenta.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 ali pa Euronest. Tudi mi smo bili zelo hvaležni, da smo tudi pri Euronestu sodelovali z Evropsko unijo. S predsednikom Buzekom smo se glede Euronesta večkrat pogovarjali po telefonu, tudi glede problemov s Belorusijo. Predstavniki naših držav se morajo čim večkrat sestati in se pogovoriti o tem, kako pripraviti novo zakonodajo in pa kako rešiti obstoječe probleme. Glede osnutka priročnika smo se že pogovarjali, prav tako smo govorili tudi o odrežbi Belorusije. Naše stališče je, da mora vseh šest držav sodelovati v tej pobudi. Kaj pa Belorusija in pa njihova odrežba? Tukaj so še druge možnosti. Um, pet predstavnikov vlade in pa pet predstavnikov opozicije. Beloruska stran te možnosti ni sprejela. Zato mislim, da se daj vendarle treba iti naprej. Strinjali smo se, jeseni se bodo vodje delegacij ponovno sestali tukaj v Bruslu. Če bo to sveda potrebno. Predsedniku Buzeku sem to poslal tudi v pisni obliki. Dejal sem, da bi se lahko predstavniki šestih strani tukaj sestali. Tako bi lahko tudi govorili o tem, kako bo sodelovanjem v Euronestu. Storili bomo vse v svoji moči za to, da bomo lahko čim bolje sodelovati tudi v okviru Euronesta. Kako samo ocenujem situacijo glede človekovih pravic v svoji državi, ste vprašali. Tukaj imamo veliko različnih mnen. marsikaj podobno tudi od posameznih političnih stališč. Glede, nekatere državljane so pridržali in pa obsodili zaradi političnih aktivnosti, to je eno, potem pa so na drugi strani tisti, ki so dejansko zagrešili kazniva dejanja. Med tem je treba razlikovati. Potem pa, kot rečeno, vprašanje človekove pravice zelo aktivna, sorima tudi z komisarjem za človeka pravice v okviru sveta Evrope in prizademo si za spoštovanje demokratičnih reform, za vladavino prava in pa za človeka pravice. Pokazali smo vso politično voljo za to, da izvedemo te reforme. Naša vlada. si prizadeva za to, da bomo v prihodnosti člani evropske družine. Glede preslabega napredka pri Turčiji, ali nam lahko Evropska unija pri tem pomaga, ste vprašali. No, zakaj ni napredka? Zaradi nerazumne politike turške vlade. Dogovor je bil, da se bodo protokoli podpisali in pa ratificirali brez drugih predpogojev. Mi smo pripravljeni ratificirati podpisane protokole, ki jih je podpisalo zonalno ministrstvo. Mislim pa, da Turčija ne kaže enake politične volje kot mi. Če bo Turčija podpisala te ratificirati te protokole, potem bomo to storili tudi mi. Kaj pa podpora Evropske unije? EU bi lahko pozvala turško vlado, da ratificira te protokole, ki so jih Turki sami podpisali. In to brez kakršnekoli predpogojev. Sedaj bi morali te protokole ratificirati. strinjam se s tistimi kolegi, ki so predlagali, da bi lahko ratificirali protokole in potem bi Turčija izpadla v slabi luči. Mi smo storili tisti prvi korak, ponudili smo roko sodelovanja, povabili smo turškega predsednika v Armenijo. Predsednik Armenije je tako želel navezati stike. že od leta 1993 je, je Turčija zaprla našo mejo, torej že 17 let je meja zaprta. Gotovo se strinjate, da v 21. stoletju ne moramo imeti zaprtih mej. Sedaj je od Turčije odvisno. Oni morajo odpreti mejo z Armenijo. Turčija naj bi želela vstopiti v Evropsko unijo. Razume, kako lahko takšna država še vedno ohrani zaprto mejo s svojimi sosedi, po drugi strani pa želi vstopiti v EU. Nasprotujem pa temu, da sami ratificiramo protokole. Če bi mi ratificirali te protokole, potem turška vlada tega še vedno ne bi storila. Oni bi nekako zlorabili protokole, da bi postali nekakšen posrednik v konfliktu glede Gorskega Karabaha z Azerbajdžanom. Ne moremo sprejeti Turčije kot posrednika v tem primeru. Pa še eno vprašanje. Konflikt Gorskega Karabaha in pa možnosti za zmanjšanje sovražnosti. To sem že omenil v govoru. Naj ponovim. Predsednik Azerbajdžana Alijev in pa različni politični predstavniki te države vse skozi zelo bojevito govorijo proti nam in pravzaprav želijo prikazati silo. Sedaj, ravno sedaj gotovo streljajo čez mejo. Azerbajdžan tudi izkorišča nafto kot orože za to, da se bori proti nam. Evropske organizacije oziroma mednarodne organizacije se niso zadosti ostro odzvali. Nihče ne poziva azerbajdžanske vlade k temu, da preneha s temi bojevitimi izjavami in retoriko. V 21. stoletju to ni možnost rešitve. Še vedno trpimo posledice vojne iz leta 91 oziroma do 94. Sile ne moremo dopustiti, nasilje ni možna pot naprej. To je treba sporočiti vladi Azerbajdžana. Mirovni, pogovori so pot naprej. To želimo, želimo mir z našimi sosedi. In želimo, da razrešimo vse konflikte, ki še ostajajo v naši regiji. In to miroljubnost, pogovori. Hvala lepa, predsednik. Moram reči, da naši eh, razgovori so bili zelo intenzivni in izčrpni, seveda. Eh, imamo še ničkoliko nerešenih vprašanj, ne dvomo bomo imeli še druga srečanja, ki bodo eh, omogočila nadaljni razvoj našega sodelovanja in zato vam res iskreno želimo, da napredovanje mirovnega postopka in reševanje konfliktov v vaši državi in v vaši sosedstvu soseščini bi se eh, čim prej rešili v vzajemno zadovoljstvo in seveda bomo skušali dati nas, dopri, naš doprinos pri vsem tem. Zahvaljujem se vsem za uh, vaše prispevke in predajam besedo, um, predajam predsedovanje kolegu Paskuju, uh, ki bo vodil nadaljni uh, del našega zasedanja. Hvala lepa. Thank you very much.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 Okay, so uh, I would like to um, pozdravljam jo ekscelenco Mohameda Džavada Adorikja, to je veleposlanik Iraka pri Evropski uniji. Želim, da nam situacijo pojasni, pa ne samo nam, tudi drugim. Volitve so potekale pred nekaj meseci, pa še vedno nimamo dokončnih rezultatov volitev. Pogoji za izvolitev predsednika so bili izpolnjeni, volitve so mimo in sedaj je danes zadnji čas, ko je bil lahko predsednik še izvoljen, če bi bili tudi rezultati volitev objavljeni. Prosim, gospoda veleposlanika, da spregovori tudi o tem. Potem pa bomo imeli razpravo. Naj spomnim kolege, da imamo tudi po tej točki še eno točko na dnevnem redu. Vaša ekscelenca, beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, gospod in gospodje. Najprej bi se rad iskreno zahvalil predsedniku odbora Albertinijo za to, da mi je omogočil, da nagovorim člane odbora za zunane zadeve o tem, kaj se dogaja v naši državi in pa glede dvostranskih odnosov med Irakom in Evropsko unijo. Veliko veselje je, da vas lahko nagovorim. Po 35 letih brutalne diktature in pa totalitarnega režima, ko je bil Irak ločen in izoliran od civiliziranega sveta, in ko se je standard eh, življenja, izobraževanja, zdravja in pa drugih vitalnih sektorov vse skozi slabšal, je sedaj Irak končno doživel svobodo in pa demokracijo in to kljub zelo težavnemu okolju. Barbarski terorizem je pretresel našo državo, teroristi so prihajali iz različnih delov sveta, tudi financirani so bili iz različnih delov sveta. po še dodatnih sedmih težavnih letih, veliko vode je preteklo, smo včasih zašli z upravo slepo ulico. Teroristi in obrožene milice so praktično že obvladovali številne dele Bagdade in drugih velikih mest. Stotine Iračanov je bilo ubitih, več tisoč jih je zbežalo iz države. Priplavljena je bila situacija praktično državljanske vojne, predvsem zaradi neumornih pristašev Sadama. Skoraj da smo že postali propada država, vendar se to ni zgodilo in terorizem se je počasi umiril. To je bil skoraj da čudež, kot je že povedal tudi francoski predsednik. Državljanske vojne torej ni bilo in je tudi ne bo prihodnosti. Varnostne razmere so se izboljšale. Al-Kaida in milice so trpele hude izgube, sicer so nekoliko oslabljeni, pa vendarle so še vedno dokaj močni, še vedno lahko prehajajo mejo s sosednjimi državami. Sedaj smo blizu konca leta 2011, um, ko naj bi se tuje sile umaknile iz Iraka v skladu z sporozumom SOFA, ki je bil podpisan med vlado Iraka in pa združenimi državami. Pomembno je vedeti, da iraške varnostne sile so ustrezno usposobljene, so se izurele in so že praktično prevzele odgovornost od ameriških sil in skoraj da neodvisno že delujejo na terenu v Iraku. Irak je sprejel prve ukrepe in naredil prve korake na poti do demokracije in je kljub visoki ceni še vedno odločen, da gre naprej. Še vedno se bomo spopadali s terorizmom kljub tujemu umešavanju v naše notranje zadeve. Nekateri v regiji ne pozdravljajo demokracije, prav tako pa želijo tudi pridobiti čim večji vpliv v naši državi in našo državo ukrojiti po svojih interesih. Najprej smo imeli 8 let neumne vojne z Iranom, potem je prišlo do napada no, na Kuwait in naša infrastruktura je bila praktično uničena. Mi želimo sedaj izboljšati odnose z vsemi sosedi v skladu z vzemnimi interesi in pa um, našimi skupnimi um, interesi. Takšna politika bo boljša za sodelovanje z našimi vsemi sosedi in tudi za regijo ter tudi za celoten svet. Glede tudi na to, da Irak zagotavlja velik odstotek energetskih potreb sveta. Tranzicija je težaven proces, eh, soočamo še številnimi težavami in izzivi. No, v parlament in pa vlada se bosta morala s tem eh, soočiti. Treba je doseči dobro upravljanje, treba je diversificirati vire bogatstva. Ne smemo biti odvisni samo od nafte kot edinega vira bogatstva za državo. Treba je mogočiti boljše službe za ljudi, izboljšati standard eh, življenja, kljub nekaterim velikim težavam naprimer um, stanje Kirkuka, potem um, sporna um, ozemlja, energetska zakonodaja in tako dalje. Veliko um, različnih sporazumov je bilo že sklenjenih z različnimi naftnimi družbami, zato da bi povečali proizvodno nafte. Nekateri sporozumi še bodo podpisani v prihodnosti. Gospe in gospodje, Irak je zelo zapletena država, je več etnična, več sektaška, več um, verska in več jezična država to je tako že več tisoč let. Ta raznolikost mora biti vir bogatstva. To je možno, če se tega razumno lotimo, tako da spoštujemo različna prepričanja, prepričanja drugih. Iraški politiki morajo okrepiti zaupanje med nami in tu z uporabo dialoga in pa kompromisnih dogovorov. Proces nacionalne sprave in pa enotnosti se je začel in To se mora jasno odraziti tudi pri oblikovanju nove vlade. Ta mora biti taka, da bomo vključili vse različne skupine in pa segmente iraške družbe. Odnosi med Irakom in pa Evropsko unijo se razvijajo in to pozitivno. Izpogali smo se tudi v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju. Upam, da bo ta sporazum čim prej dokončno izoblikovan. To je temeljni kamen za naše odnose in rad bi izkoristil to priložnost za to, da eh, se zahvalim vsem iz komisije sveta in pa parlamenta ter pa vsem predsedstvom eh, sveta EU v zadnjih letih. Hvala lepa tudi Eurojust Leksu in njegovemu osebju za to, da je krepil vladavino prava v naši državi bil sklenjen tudi memorandum o soglasju med eh, iraškim ministrstvom za nafto in pa energetskim komisarjem EU za sodelovanje na tem zelo pomembnem področju energetike. Veselimo se posebnega odnosa z Evropsko unijo v vseh vidikih, podpiramo in se veselimo podpore Evropske unije pri tem, ko želimo postati popolnoma suvereni. Um, tukaj je poseben problem eh, sedmo poglavje ustanovne listine um, OZN. To je bilo veliko breme za Irak v prejšnjem režimu. Prav tako se veselimo sodelovanja pri obnovi Iraka. Imamo um, človeške zmogljivosti, imamo naravne in energetske zmogljivosti za to, da postanemo samostojna država. Sedaj pa pomembna točka naših dvostranskih odnosov sodelovanje med našim iraškim parlamentom in pa evropskim parlamentom. Ta odnos je v zadnjih nekaj letih zelo hitro razvijal in krepil. V veliko veselje mi je, da lahko eh, pozdravim delo predsednika in pa članov delegacije za, odnos, za odnose z Irakom. Omogočili ste možnost tudi iraskim, iraškim poslancem, da izkoristijo vse bogate izkušnje odborov Evropskega parlamenta. Imeli smo različne misije vašega parlamenta, izkazali ste podporo. Hvala lepa baronici uh, eh, Nikolsonovi, um, Ani Gomeš in pa Nikolaju Miladnemu ter pa drugimi. Upam, da ne bom nikogar užalil, če rečem, da kar deli tudi več predstavnikov vaše delegacije, da se nadaljuje s misijami, ki že potekajo. Prosim pa predsednika, da ne stopi na eno ali drugo stran, da ne podpira določene politične entitete. Upam, da bo do vseh enakopraven in upam, da ne bo žalil čustev različnih politikov iz Iraka in pa iraških državljanov in pa predstavnikov iraškega parlamenta, kako tako, da vse, skupi, vse skozi podpira neko organizacijo, ki po iraški ustavi velja za teroristično organizacijo. Ta organizacija je sodelovala z um, brutalnimi uh, organizacijami v prejšnjem režimu, ki um, je tudi zadušila ljudsko ustavo iz leta 1991. Tu je vmešavanje v iraške notranje zadeve in tu ne bo pomagalo pri nacionalni spravi, ne bo pomagalo k boljšim odnosom med Irakom in pa Evropsko unijo, gospe in gospodje, spoštovani člani odbora AFET. Veselim se odnosa med nami in upam, da boste tudi v prihodnosti še vedno ohranjali in pa krepili naše dvostranske odnose ter še izboljševali odnos med našimi dvema parlamentama. Hvala lepa, <clears throat> gospod veleposlanik. Zdaj pa uh, vabim gospoda Maura, da prevzame besedo. Uh, gospod Mauro je poročevalec za Irak in mu predajam besedo. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Zahvaljujem se tudi veleposlaniku za vodne besede. To, da naj povem, da. Immagino che adesso lei riceva la traduzione. Predstavljam si, da zdaj lahko uh, poslušate prevod, gospod veleposlanik, in torej lahko uh, izrazim svoje vprašanja. Torej, naj vzamem kot izhodišče to, kar nas v tem trenutku najbolj zaskrbljuje in želel bi dobiti več informacij od vas in torej sicer sestava nove vlade. Vprašanja so zelo enostavna. Mislite, da lahko pride k malu do sestave nove vlade ali sicer hitreje kot pa ob prejšnjih volitvah leta 2005? Predvsem bi eh, želel vedeti eh, oziroma dobiti dodatne podrobnosti, kar zadeva spore, ki preprečujejo sestavo nove vlade, torej spore med gospodom Malikijem in gospodom Alavijem, eh, spore med strankami, spori, če sploh obstajajo, med različnimi komponentami civilne družbe v Iraku. Torej, kaj preprečuje doseganje rezultata v kratkem času, katera je vaša osebna ocena v zvezi s prizadevanji, ki potekajo v to smer. Drugič, uh, imel bi še eno vprašanje v zvezi z uh, ponovnim vračanjem nasilnih dogodkov, uh, kar se navezuje tudi na vaše besede. In sicer ponovna vzpostavitev varnostnih organov je bila težavna, ampak videti je uspešna glede na vaše besede. Torej, kateri bo po vašem mnenju največji izziv za vidika varnosti v trenutku, ko bo prišlo do umika ameriških, uh, ameriških sil? Kako se pripravljate na ta dogodek? In še eno vprašanje, ki ga postavljamo v zvezi z eh, temo manjšin. Trenutno več kot en milijon Iračanov živi v Siriji in Jordani, torej v izgnanstvu. Kateri so ukrepi, ki jih mora sprejeti nova vlada za to, da spodbudi begunce, da se vrnejo v državo, glede na to, da gre večkrat za ljudi, ki so izobraženi, ki, imajo, ki so usposobljeni, ki bi lahko dali torej pomemben doprinos eh, sami državi. In še zadnje vprašanje, ki zadeva vas vaše mnenje v zvezi z trenutnim stanjem pogajanj med eh, vlado v odstopu in Evropsko komisijo. Torej, kako gledate na težave v okviru teh pogajanj in kateri so vidiki, ki eh, so lahko pozitivni v okviru tega procesa, ki še poteka in upamo, da bo prišlo do čim prejšnje ratifikacije tega postopka. Glede na to, da vaši postopki in naši postopki predpostavljajo potrebo, da eh, po, po, po voljnem glasovanju v parlamentu, v upamo, da bomo imeli v tem parlamentu tudi delegacijo članov iraškega parlamenta, zato da lahko pride do izmenjave mnen med poslanci iz Iraka in poslanci iz Evropskega parlamenta. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mauro. Predajemo sedaj besedo gospe Gomeša. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Ambassador, for your um, candid expose. Hvala lepa. Eh, dejansko moram reči, da ste se zelo iskreno izrazili, ko ste rekli, da je Irak zapletena država. Hkrati pa opažate, da prihaja do nekega napredovanja, ne smemo torej iti nazaj eh, v objem tega, kar eh, so pač nekateri omenjali, kar bi se lahko dogodilo še pred nekaj leti, torej da bi prišlo do poprada tega države oziroma da bi ponovno zapadli v nasilje, tako kot smo ga poznali pred nekaj leti, ampak ne, pogajanja napredujejo in volitve kažejo na to, da so iračani eh, se naučili, torej to lekcijo selekcijo in da dejansko nočijo se vrniti v sektaško nasilje. E, dejansko to, kar nas zaskrbljuje v e, Iraku, je nasilje proti iraškemu ljudstvu strani teroristične skupine, ki e, jih ni bilo moč izkoreniniti in kar se je dogodilo po zasedbi Iraka. Za, z, hvališa se vam tudi, da ste omenjali uh, tuje, tujo poseganje v uh, vaši državi strani uh, sosedskih držav. Um, v tem parlamentu so nekateri zelo zaskrbljeni zaradi poseganja strani Irana. Uh, ampak dejansko prihaja tudi do poseganja strani drugih sil in slišal, rada bi slišala tudi, kaj menite recimo o poseganju Saudske Arabije, da ne govorimo o Turčiji ali Siriji eh, in dejansko eh, eh, nekateri pač se pri tem sklicujejo tudi na pregon določenih kriminalcev. In naj vas tudi vprašam, ali imate občutek, da je prišlo do napredka, ne samo. Ta, gospod Mauro vas je spraševal v zvezi z begunci v sosedskih državah, v sledi Raške vojne, ampak jaz bi rada videla, ali je prišlo do napredka tudi pri eh, eh, vprašanju notranje razseljenih ljudi. Eh, Eh, in eh, kar je večji problem, ko govorimo o beguncih, dejansko vemo, da je to povezano tudi z varnostnimi vidiki. Mnogi ljudje se ne morejo vrniti v svoje domove, ker se ne počutijo varne v, eh, v, svojih, v svojih rojstnih krajih. Včeraj sem bila na srečanju z delegacijo za Irak in smo bili zadovoljni, da smo slišali, da nevladne organizacije delajo tudi na vprašanju eh, manjšin. In uh, kljub uh, temu, da pogajanja še potekajo, je videti, da bodo nevladne organizacije lahko sodelovali tudi z iraškimi parlamentarci v zvezi s tem vprašanjem v naslednjih mesecih. Rada bi tudi bi vam tudi rada povedala oziroma bi vas vprašala po, podru, po podrobnostih v zvezi z vprašanjem energetike in tudi kar zadeva tudi sporazum, ki je bil podpisan strani komisije. A se to navezuje na področje AKA ali pa tudi na nekatera druga področja v Iraku, ki se razvijajo? Rada bi tudi še povedala, da. Če nam lahko date kakšno informacijo v zvezi z odnosi eh, s kurdsko skupnostjo oziroma kurdska, s kurdsko vlado, glede na to, da gospod Barzani je nedavno obiskal Francijo in Nemčijo in torej moram povedati, da sem zelo zadovoljna, da je prišlo do tega. Mislim, da bi to moral biti element eh, Eh, ki naj ga pač komisija uporablja za to, eh, da odpravi zadržke, ki jih je imela v preteklosti, eh, kar zadeva sproženje tovrstnih odnosov, kajti imamo ogromno priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili in to ne samo, kar zadeva kurdsko regijo in kurdsko regionalno vlado, ampak celotni Irak dejansko, če bolj sodelujemo s Kurdistanom, potem lahko spodbudimo na splošno uvoz iz, kur, iz celotnega sprotnega Iraka in torej lahko povečamo tudi nivo stabilnosti. In ob koncu naj povem, da. Popolnoma razumem to, kar ste rekli glede eh, pritožbe v zvezi z iraško delegacijo. Eh, In eh, zelo sem zadovoljna, da ste prejeli eh, nedavno eh, dopis, kjer je zapisano, da eh, sedmo poglavje je bilo usiljeno eh, Iraku. In eh, to zaradi eh, dejstva, da nismo našli ustrezne rešitve, kar zadeva vlado. Eh, Ampak to ne velja za večino eh, članov eh, iraške delegacije, dejansko z njimi se nismo posvetovali. In eh, dejansko moramo najti postopek, proces, ki naj omogoči, da se nekaj takega ne ponovi v prihodnje, ampak naj povem, da mnenja, ki so bila izražena, ne odražajo mnenja večine članov v tej delegaciji in eh, mislim, da vsekakor nasplošno pristop ni bil ustrezen. Mislim, da vsekakor je bil pristop eh, nepošten in eh, smo zanemarili napredek, ki ga je Irak dosegel kljub velikim težavam. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospe Loh Biller, ki je predsednica delegacije za odnose z Irakom. Na to pa bomo prekinili, kar zadeva a, postavljanje vprašanj. Tak, torej, ta prvi krog vprašanj predali bomo veleposlavniku mo, a, e, besedo za to, da lahko odgovori. Na to pa bomo prešli na drugi krog vprašanj. Gospod Lohbiler. Hvala predsedujoči in hvala veleposlaniku za njegovo predstavitev. Sedaj imam podprašanja glede različnih uh, razmer glede človekovih pravic. Po eni strani imate zelo liberalen zakon glede tiska, po drugi strani pa obstajajo številni novinarji, ki delujejo za neodvisne agencije in so soočeni z različnimi kazenskimi postopki, ki so pogosto politično motivirani. Imamo tudi dnevna poročila o napadih na novinarje in eh, ne moremo izključiti tega, da te napade organizira tudi tajna služba. Zanima me, kako ocenjujete te razmere. Potem imamo tudi primere izven sodnega ubijanja, eh, torej usmrtitev, eh, preganjanja, ki jih izvajajo iraške varnostne sile in ali tukaj predvidevate, da bi odgovorne postavili pred sodišče. Tretje vprašanje. Uh, strani Irana, pa tudi Turčije, vedno znova prihaja do vojaških napadov na, sever, na severu Iraka, na mejno območje. Premijer Al-Maliki je junija javno opozoril na to, da napadi po poročanjih organizacij za človekove pravice ne niso usmerjeni samo proti kurdskim gverilam, ampak eh, tudi civiliste. Tako bi naj bilo več kot 500 družin izgnanih iz teh območij zaradi teh napadov. Zanima me, kako bo iraška vlada tukaj vplivala. In zanima me tudi um, taborišče Al-Ashraf uh, omenili ste uh, eh, ulogo muhađedinov. Eh, Ta, to taborišče je bilo večkrat napadeno, to je Evropski parlament že večkrat omenil in Reuters poroča, da je 11. julija Iraško sodišče Eh, izdalo nalog za orientacijo 39 eh, uh, muhadžedinov z težkimi, težkimi obtožbami, tudi kršitve človekovih pravic. Zanima me, kaj se tem osebam očita. Imamo še štiri prijave k besedi, pravi predsedujoči. gospe in gospodje, zahvaljujem se vam za vprašanja. Začel bom eh, s tem, da odgovorim na zadnje vprašanje. Eh, naj spregovorim, eh, naj spregovorim o pogajanjih v zvezi z sporazumom o partnerstvu in sodelovanju. Vsekakor Naj povem, da ta pogajanja potekajo zelo gladko. Začela so, so pred dvemi leti, imeli smo številne kroge v Bruslju, zdaj v Bagdadu. In eh, moram reči, da eh, se ne soočamo s hujšimi problemi svoje izkušnje, ko potekajo ta tovrstna pogajanja. Z drugimi državami v regiji se postavlja vedno vprašanje človekovih pravic, v našem primeru pa eh, se nismo spopadali s temi vprašanji, s temi težavami, imeli smo določene manjše podrobnosti, eh, ampak v glavnem soglašamo okrog eh, večine tem. Mislim, da je sedaj samo stvar časa. In eh, sicer eh, to bo šlo potem skozi številne nacionalne parlamente in na koncu seveda se bo o tem glasovalo tudi v Evropskem parlamentu. To je izredno pomemben sporazum, to je mejnik naših prihodnjih odnosov. Nekdo mi je tudi, gospod Mauro mi je tudi postavil vprašanje v zvezi z ulogo vojaških sil. E, naj povem, da imamo en milijon ljudi, ki so oboroženi v naši državi. In to je tudi dediščina prejšnjega eh, režima. Prišlo je številnih spopadov z Iranom, z Kuwaitom. In torej Iračani na jugu oziroma v, v kurdski regiji, potem eh, ta vojska je bila a, eh, dejansko razrešena z zasedbo. Za in eh, seveda te sile so kakor noči ostati na našem ozemlju več, eh, kot bi bilo potrebno. Pred enim letom smo imeli določene težave v pogajanjih, eh, pogajali smo se z druženimi državami in prišli smo torej do zelo jasnega sporazuma. Ameriški veleposlanik je rekel dejansko, uh, smo veliko vložili v uh, to državo. Mislim vsekakor, da je eh, ta uh, sporozum bil zelo uravnotežen. In sicer do leta 2012 vse tuje sile se bodo umaknile iz naše države. Imamo torej pred nami še dve leti, kjer bo treba vložiti še veliko truda v usposabljanje predvsem oboroženih sil. Veliko je že bilo storjenega. Več kot 90 odstotkov vseh operacij trenutno vodijo iraške sile. Seveda, z, seveda primankuje nam še e, ustreznih eh, sil, trenutno nam američani pri tem pomagajo, ampak e, tja do konca leta 2011 mislim, da bomo lahko vse vojaške operacije sami vodili samostojno. Vprašanje beguncev. Seveda, to je zelo hudo uh, humanitarno vprašanje. Irak eh, tradicionalno ni znan kot država, ki bi med navednicami izvažala begunce nasprotno. Imamo na milijone egipčanov, ki so se priselili k nam. Ampak po tej dolgi vojni po vseh eh, sklepih eh, Varnostnega sveta Združenih narodov. Mi smo bili pod bojkotom pravzaprav. In zaradi tega se, je, se je veliko Iračanov tudi izsolilo, tu, veliko jih je tudi tu v Belgiji zaradi finančnih razlogov, ne samo, ampak tudi zaradi tega. Potem eh, od leta 2003 dalje, po napadih Al-Kaide in tako dalje. Irak je bil eh, pravzaprav na robu državljanske vojne. Eh, prišlo do je izbruha nasilja, na tisoče Iračanov je zbežalo iz države v sosednje države, v Sirijo, v Iran, v Jordanijo, v Egipt, v eh, Libanon. Dejansko uh, sporne so številke. Sosedske vlade trdijo, da imajo milijona, uh, recimo Iračanov na svojem ozemlju, nekateri trdijo pol milijona. E, mi računamo, da imamo 200 tisoč iračanov, ki so registrirani kot begunci. Razmere v Iraku so se izboljšale in dejansko ljudje lahko potujo tudi kot turisti in si nadejamo, da tudi evropejci bodo prišli k nam kot turisti. Mnogi sicer se vračajo k nam. In moram se zahvaliti nekaterim evropskim državam, ki eh, gostijo te iraške begunce in ponujejo veliko eh, podpore. Evropska unija je bila vedno zelo radodarna to pogledno. Kar pa zadeva sestavo vlade. Eh, torej, naj se navežem tudi morda na belgijske razmere. Eh, sicer tudi pri nas sestava vlade je izredno zapletena, prihajamo iz eh, diktature, takrat je bilo zelo enostavno sestaviti vlado, Saddam je odločil in eh, vse je bilo urejeno v eni minuti, ampak sedaj je veliko težje sestaviti tako vlado. Recimo pri prejšnji vladi na začetku so suniti to bojkotirali. In torej suniti takrat predstavljajo precejšen delež prebivalstva. 62 odstotkov, nekaj takega. In eh, torej, to je morda prvič, kar eh, iračani a, eh, se soočajo, morajo a, se pogovarjati. Obstaja tudi določena mera nezaupanja drug do drugega in tega se moramo torej naučiti, se sprejemati, sprejemati kompromise, imeti dialog. In to je proces, ki poteka. Eh, veliko vode je eh, šlo pod most eh, in mislim, da lahko sedaj postopoma začenjamo pobirati plodove, ampak moramo biti potrpežljivi. Gospa Gomez. Oh, yes. yeah, vprašanje v zvezi z poseganjem eh, sosednjih eh, držav. Ja, eh, v tem primeru moramo biti zelo potrpežljivi. Vse je skupaj je izredno zapleteno. Pred letom 2003 smo imeli zelo slabe odnose z našimi sosedimi, smo zasedli Kuwait, prišlo je do vojne z Iranom, uh, imeli smo tudi druge posege mm, v drugih državah. in torej nedvomno imamo težave. In eh, naj bomo iskreni, prišlo je do nekega vakuma pravzaprav. To ni samo vprašanje režima, ampak eh, država je izpadla za nekaj mesecev. K sreči smo potem znali ponovno spostaviti vse kanale, potem je prišlo torej do tega vakuma in eh, vakum, torej to praznino je treba napolniti. Nekateri sosedi so pristopili ampak res je škoda, da naši arabski bratje, ki bi morali biti pred vsemi ostalimi, imamo veliko skupnih interesov z njimi, pravzaprav niso pristopili. Nekatere pomembne arabske države sploh eh, so še vedno uh, nenavzoče in uh, enostavno pač ne pristopijo k dialogu. Tudi zadnje volitve uh, Eh, so bile pravzaprav neke vrste regionalne volitve, ne samo iraške volitve. In naj bomo iskreni, vsi naši sosedi so posegali, ne glede na državo, posegali so na različne načine iz različnih razlogov. Demokracija ni dobrodošla v regiji, to je lahko problem za mnoge države. Mi pa želimo oblikovati Irak po naših željah. Ka. Irak mora biti druga, je druga največja, je drugi največji, eh, največje ležišče nafte, eh, dejansko lahko pri, proizvajamo 2 milijona sočkov na dan. Potem, ko smo podpisali eh, sporazum za pomembno naftno družbo, smo, spos, bomo sposobni izvažati 6 do 7 milijonov sočkov eh, v šestih letih. In torej mnoge države ne bodo zadovoljne nad tem. Ampak seveda mi si vseeno prizadevamo, mi ne posegamo v notranje zadeve drugih eh, držav, mislimo, da je to najboljše za nas in za celo regijo in tudi za cel svet. Kajti ta regija je ena najbolj bogatih na energetskih virih in njena varnost in mir sta bistvenega pomena za preostali svet, vključno z Evropo, seveda. Mislim, da moramo imeti gospodarsko sodelovanje, imamo torej eh, dopolnilna gospodarstva, gospodarstva, ki se dopolnjujejo in torej na tem moramo graditi. Gospa Gomeš je tudi vprašala, kaj, kako naj postopamo v zvezi s vprašanjem notranje razseljenih eh, ljudi prišlo je torej do tega sektaškega konflikta. Ljudje so se izselili iz določenih eh, območij eh, in mislim, da to je pravzaprav. Eh, Reševanje tega vprašanja je zadnja faza notranje sprave. Jaz živim na območju, sicer živim v Bruslju, ampak v Iraku. Uh, sem živel na nekem območju, uh, kamor nisem imel dostopa, ko sem obiskal Irak. Prišlo je tudi do etničnega čiščenja. In torej ta faza, uh, faza reševanja teh vprašanj notranje uh, razseljenih ljudi, bo verjetno zadnja faza v tem postopku. Nevladne organizacije, gospa Gomeš, nevladne organizacije človekove pravice skušam a, strniti, ker imamo omejen čas na voljo, pravi veleposlanik, vsekakor ta a, vokabular ni a, v našem, tega ni bilo v našem a, slovarju, nismo poznali tega a, človekove pravice in tako dalje, bili smo ponom odrezani od preostalega sveta. In torej ta proces se začenja, seveda prihaja do kršitev človekov pravice, ampak imamo Ministrstvo za človekove pravice in mm, mislim, da kmalo bomo imeli tudi posebno od neodvisno, neodvisno komisijo za človekove pravice. Zadnje poročilo poročilo, ki so ga objavili Združeni narodi o človekovih pravicah in Iraku, je temeljilo na informacijah, ki jih je ponudilo ravno naše Ministrstvo za človekove pravice. In Združeni narodi so to zelo cenili moram reči torej, da to je neka nova kultura za nas, kaj pa nevladne organizacije. Seveda, zelo enostavno je biti skorumpirani tudi v svetu nevladnih organizacij, ampak mislim, da sedaj imamo precejšnje število nevladnih organizacij, ki gredo po pravi poti, ki si prizadevajo in njihova vloga se vedno bolj utrjuje. The framework Kaj pa vprašanje energetike in sporazuma z komisijo? Ja, to je izredno pomemben sporazum. Mislim, da obe strani, Evropska unija in Irak in torej tudi uh, odbor za energetiko, uh, sta se zbližala. Mi potrebujemo Evropsko unijo, mi potrebujemo to perspektivo. Uh, In vsi se zavedamo težav, ki jih Evropska unija ima pri diversifikaciji svojih energetskih virov, eh, vaša želja potem, da ne bi bili odvisni od enega samega proizvajalca ali dobavitelja. In eh, torej eh, zanimanje obstaja na obih straneh. Podpisali smo zelo pomemben sporazum na področju torej, naftne proizvodnje in tudi proizvodnje plina ampak moramo sprožiti tehnična pogajanja med Irakom in komisijo o energetiki, zato da pač ugotovimo, kateri so lahko, eh, kateri so lahko prvi konkretni koraki in to mora zadevati tudi vredce v, na območju Akaja. In a, zdaj pa še nekaj. Mi smo zvezdna država, imamo zvezdno ustavo, imamo zvezdne regije, tudi a, Kurdistan je taka zvezdna regija na severu Iraka. To je vprašanje kulture pri nas. Mnogi iračani imajo radi ta a, federalizem, ampak nekateri so to tolmačili kot neko delitev, kot neko cepitev In eh, seveda spet lahko se eh, tudi naslonimo na primer Belgije. Vsekakor mi si zelo prizadevamo, seveda imamo določene probleme, veliko je prišlo, veliko, veliko krat je prišlo tudi do nesporazumov med eh, osrednjo vlado in regionalnimi upravami ampak eh, moramo si prizadevati na obeh straneh, potrebujemo soglasje vseh. Večkrat eh, smo zašli v stagnacijo, eh, predvsem kar zadeva vprašanje Kirkuka ampak v naši ustavi imamo že nekako zajeto časovnico in mislim, da zelo pomemben dejavnik je nezaupanje, ampak mislim, da sedaj odnosi med osrednjo vlado in regijo eh, se izboljšujejo in da gredo v pravo smer, so veliko bolj zdravi. Kar pa zadeva vprašanje v zvezi za prisotnost Evropske unije, mislim, da je to bistvenega pomena in dejansko to um, nekako tudi rešuje eh, iraške interese. Gospa eh, predsednica, gospa Lokbiler, eh, hvala lepa za vaše vprašanje. Gospa predsednica torej delegacije za, za Evropsko unijo in Irak. Torej, um, torej ti odnosi med parlamenti, to je nekaj novega za nas, ampak se učimo. Imamo tudi uh, ministrico za človekove pravice, ki je zelo iskrena. Uh, eh, ima vedno kakšne težave s kakšnimi drugimi ministrstvi v vladi, ampak ima veliko podpore strani parlamenta, strani medijev in strani javnosti na splošno. Naprimer, kar zadeva eh, tudi določene trenutke, določene dogodke, moram reči, da ni mogoče stotno. Sto, nadzorovati uh, tudi primerov mučanja. Uh, eh, seveda, vemo, da obstajajo določeni primeri, ko uh, ujetniki in zaporniki niso bili ustrezno obravnavani, ampak vsak mesec, vsako leto se stvari izboljšujejo in torej tudi pravosodna oblast izboljšuje svojo ulogo pri tem, mislim, da tukaj ni za. Seveda, če ne bomo mi sami prepričani, ne bomo uspeli prepričati niti organizacij oziroma subjektov, ki delujejo v pred človekovih pravic. Kar pa zadeva svobodo tiska, seveda imamo svobodo tiska, zelo smo ponosni na to, kajti v prejšnjem režimu smo imeli samo dva časopisa. Enega za, uh, za uh, režim, ki je zastopal režim drugega, pa ki je bil neke vrste glasnik Sadamovega sina. Zdaj pa jih imamo nešteto. Ne vem, če 50, 60 časopisov in nihče jih ne nadzoruje, seveda, razen pač določenih predpisov, ki jih je treba spoštovati, drugače gremo pred sodišče. In torej, to se je res dogodilo, torej, to je prišlo, do tega je prišlo v zadnjih letih. prišlo, prišlo je tudi do določenih umorov, ampak to je poč, počasen eh, proces in to je povsem razumljivo uh, v Iraku, uh, ki je doživel 35 let brutalnega diktatorstva. To je postopek, ki se ne sme ustaviti. The MKO. Hmm. Madam, uh, I hope you do realize the MK. MKO. Kakor veste, ta skupina bila, so podpirali Sadama Huseina. Krvavo so zadušili ustavo v Iraku in tudi v regiji Kurdistan. če se spomnite, štiri ali pet let nazaj, ko Iračani so zelo trpeli zaradi pobojev te skupine in ta še vedno obstaja. Nihče temu ne posveča dovolj pozornosti. E, delujejo na, na območju, kjer e, nihče ne nadzoruje, kaj se dogaja. E, ne bomo nikoli silili te skupine, da se naj vrne v Iran. Uh, ampak ne bomo jih tudi sprejeli v naši državi. Ubili so naše brate, očete, matere. Um, številni izmed teh tudi že imajo ameriške ali kanadske potne liste. Uh, zakaj ne grejo v te države? Mi jih v Iraku ne želimo. In pa potem uh, nalog uh, za aretacijo s, s strani sodišča. Nekateri izmed teh uh, družin žrtev so se zglasile pred eh, sodiščem in so ponudile dokaze za to, kar se je dogajalo. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, kakor veste, nas čas preganja, imamo še štiri govornike in uh, želel bi se, da se omejite na minuto in pol. Začel bo gospod Majer. Sí, sí, Le sugiro para próximos debates que para que no haya diputados de. Hvala lepa, predsedujoči. Predlagam, da v naslednjih eh, razpravah ne bomo imeli poslance prvega in drugega razreda, sicer eh, lahko eni govorijo več in drugi manj. Eh, Presenetila me je izjava uh, predsedujočega delegaciji, ki je povedala, da obstaja možnost, da bi lahko uh, Irak postavil na oblast nekakšno uh, premije ministra kot ludko. Uh, iraško območje je še vedno pod nadzorom ameriških sil, zato moramo biti zelo privedni, previdni, ko pri, eh, podajamo takšne izjave. Zanima me tudi obtožbe v povezavi z nepravilnostmi pri iraških volitvah. Uh, številni kandidati naj bi bili povezani za stranko BAT in uh, zanima me, ali v tej težki situaciji, ko je težko sestaviti vlado, ali gre tukaj za nekakšne uh, verske razloge, da mora biti uh, eh, premije sunit, namestnik pa eh, šit ali kurt. Zanima me, če vera tukaj igra kakšno vlogo. Moja skupina je bila vedno proti invaziji Iraka, to je bila nezakonita vojna, ki je povzročila velike probleme. Mi smo temu vedno, vedno nasprotovali. Eh, menimo, da je tukaj v bistvu šlo za nafto in eh, v povezavi z nafto vas eh, prašujem naslednje. Ehm, dobili bi naj 5 milijard za to, da bi obnovili naftne ehm, obrate na območju Basre, potrebovali bi pa 10 milijona za to, da bi lahko spostavili prejšnji red. Morcumesk, eh, prezident eh, Pasku. Gospod Kacin, hvala lepa. Eh, govoril bom v svojem materinem jeziku, ker je Mezopotamija v človeški civilizaciji tudi ilustracija multilingvizma in multikulturnosti. Eh, zato na drugi strani moramo razumeti, da formiranje inštitucij nove iraške države zahteva svoj čas. Eh, prav je, da si vzamete čas, ampak vseeno primerjava z Belgijo ne zdrži. Belgija ima monarha, ki predstavlja državo, v Iraku pa vendarle inštitucij ni. Eh, potrebujete parlament, potrebujete vlado, potrebujete predsednika ali predsednico, in potrebujemo tudi pozitivna sporočila iz Iraka. V Evropskem parlamentu bomo razvijali uravnotežene odnose z vsemi deli vašega parlamenta in se bomo potrudili, da bi v prihodnje ne prihajalo do nepotrebnih incidentov, kakršne smo imeli nedavno. Želimo si odnosov med Evropsko unijo in celotnim Irakom. Ampak eh, tudi sam sem bil leto že v Iraku, vendar le v Kurdistanu. Eh, zato se mi zdi, da je formiranje vlade nujno potrebno, da bo celoten Kurdistan, da bo celoten Irak postal odprt za obiskovalce iz tujine, da bodo obnovljeni poleti tudi v Bagdad, da bo steklo gospodarstvo. Zato bi vas rad vprašal, gospod veleposlanik, kakšne načrte ima iraška vlada pri obnovi infrastrukture, tako prometne kot energetske infrastrukture, in kaj pravzaprav načrtujete za razvoj gospodarstva. Po letih vojne je čas za obnovo, za investicije. Eh, jaz sem vedno fasciniran nad kmetijskimi potencijali, kadarkoli po dnevi letim čez Mezopotamijo in vidim, kaj vse bi bilo mogoče pridelati in prodati v kmetijstvu. Thank you, Mr. Katzin. Hvala lepa. Uh, eh, Mr. Atkins, please. Gospod Ratkens. Predsedujoči, vedno sem kratek. Dve vprašanje. Najprej infrastruktura. Zla, zlasti se navezujem tu na prejšnjo vprašanje, kaj se dogaja v povezavi z odnosi med nacionalno in pa lokalno vlado. Zlasti, ko gre za infrastrukturo na področju um, elektrike. In pa potem, kaj se dogaja z zaščito, za zaščito antičnih dobrin, teh imate veliko v vaši državi in nas vse zelo skrbi, kaj se z njimi dogaja. Gospod Ten. Hvala, predsedujoči. Nekaj vprašanj. Najprej, vsi vemo, da je federalna struktura Iraka izredno š, šipka. E, eh, morda je to preveč politično vprašanje za veleposlanika, ampak ali to pomeni, da bi morali imeti večno koalicijo? E, Eh, tudi z eh, suniti oziroma ali bi lahko Irak imel tudi šitsko vlado brez kakršnekoli vključitve eh, sunitov. To, kar me zanima, so bilateralni odnosi med Irakom in arabskimi sosedami, zlasti, ko gre za Saudsko Arabijo, ki je prav gotovo nervozna zaradi vpliva Irana v Bagdadu in pa zimam tudi odnose z Sirijo, ki je bližje Teheranu. Eh, kaj edini preživeli sistem Batha, eh, kakšen vpliv lahko ima zaradi teh povezav? Ali pa lahko ima vpliv na novo vlado v Bagdadu? In pa eh, še nekaj me zanima. Omenili ste krščanskega duhovnika, v kolikšni meri bo nova vlada zaščitila tradicionalno krščansko vlado v Iraku in pa kako bo zaščitila kako bo zaščitila sirske kr eh, kristijane, se, med katerimi so se mnogi zatekli v Jordanijo ali pa v Sirijo. Hvala lepa. Prosim, da odgovorite v petih ali sedmih minutah, gospod veleposlanik. Najprej vprašanje glede tega, ali želi uh, Iran vplivati na našo vlado. Ne, mi smo imeli svobodne volitve. Uh, res je, da je bilo veliko nepravilnosti, ampak ne do te mere. Tisti, ki bi naj bili blizu Iranu, niso dobili toliko glasov. in ta vlada bo vključujoča predstavljati oziroma zastopati mora vse elemente iraške, uh, iraške družbe, sunite, šiite, kurde in tako naprej. Vsi politiki menijo, da je to edini način za spostavitev nove vlade in zato tudi toliko časa traja. v ustavi nimamo nobene določbe, da bi morali imeti uh, sunita, šita in nič podobnega. Uh, šiti so sicer v večini, imajo večino v parlamentu, ampak niso še dosegli dogovora in eh, ne bi me presenetilo, če bi uh, naslednji premije bil šit. To je pač posledica demokracije. Potem, kar se tiče nafte. Pred nekaj meseci je Irak podpisal pomembne sporazume z velikimi naftnimi družbami in če sem odkrit, so številne izmed teh bile evropske družbe. ZDA so dobili samo nekaj eh, manjših pogodb in uh, manjši delež. Zato ni potrebno, da vas eh, to skrbi. Kar se tiče odnosa med. Uh, Iran, eh, iraškim parlamentom in pa Evropskim parlamentom. Eh, mi imamo sedaj novi parlament, ki še ni izbral svojega predsednika, ampak eh, takoj, ko bo ta izvoljen, bomo obnovili naše odnose. Vidim tudi gospoda Potringa tukaj. On je v času svojega predsedovanja parlamentu nas zelo podpiral in zato ga prav mm, posebej pozdravljam. Potem investicije in razvoj oziroma projekti na tem področju. Eh, da, res je, da takšne projekte potrebujemo, potrebujemo investicije in zato je parlament um, podprl pozitiven uh, zakon glede investicij. Sedaj imamo investicije iz uh, uh Kitajske, iz Francije, iz Turčije, nekatere belgijske družbe, nemške družbe. Zlasti v naftnem sektorju. Ne potrebujemo 10 milijonov, potrebovali bi 200 milijard dolarjev, toliko denarja bi moralo biti investiranega. Mislim, da nam bo to uspelo, kaj ti uh, eh, nafto vsi potrebujemo. Odnosi z Sirijo in pa Saudsko Arabijo, eh, tukaj moram biti eh, nekoliko diplomatski, ne smem biti popolnoma odkrit. Uh, Kakor sem povedal, nismo v najboljših odnosih z nekaterimi sosedami. Nekateri izmed naših sosed so bile obdožene, da so izpustile eh, čez svoje meje teroriste in zato so prišli tudi v našo državo. Veliko je re, regionalnega vmešavanja strani naših sosed in eh, številne sosede niso bile zadovoljne zato, ker se je Irak. Zato, ker se je Irak eh, demokratizira, ker ima veliko nafte in tako naprej. Veliko razlogov obstaja. Ampak eh, na koncu morajo vse Irak sprejeti. Imamo 30 eh, milijonov ljudi in eh, tega ni moč pregledati. In potem še vprašanje antičnih in pa arheoloških ostankov, ki so bili izgubljeni za sočloveštvo. Lani Eh, sem bil eh, z, v muzeju v Bagdadu z belgijskim eh, ministrom in tam sem lahko videl nekatere rekvizite, ki, so, ki smo jih dobili nazaj od drugih držav, iz Amerike, Britanije in tako naprej. Ampak imeli smo tudi nekaj novih najdb v uh, Iraku. Uh, v Iraku je praktično tako, da ne glede na to, kje začneš kopati, boš nekaj našel. In uh, to nam, nam naj bo nekoliko v tolažbo, to je boljše kot pa nič. Hvala lepa. Upam, da je ta razprava odgovorila na nekatera izmed naših vprašanj. Veleposlaniku se, zelo, se lepo zahvaljujem. Nadaljevali pa bomo z posebnim predstavnikom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 Okay, then. Uh, well, thank you, Ambassador, for coming. Uh, we'll discuss, of course, uh, another important Dobrodošli. veleposlanik. Razpravljali bomo še o eni pomembni temi, sicer gre za volitve v Sudanu. Če se spomnite, smo nedavno imeli tukaj uh, bivšega predsednika Mbekija, bivšega predsednika Južne Afrike in razpravljali smo takrat o uh, teh volitvah, ki so prihajale. Gre tudi za referendum o samoodločbi, ki bo izveden na jugu Sudana, zgodil se bo januarja. In uh, Z nami sta tudi dva kolega, ki sta bila tam, gospa Gomeš in pa gospa De Kajzer. Veleposlanik, imate besedo. No, uh, Hvala lepa za to priložnost, da povem nekaj o razmerah v Sudanu in o prihodnosti Sudana, kajti Sudan se bliža pomembnemu zgodovinskemu trenutku. Imeli bomo priložnost prisluhniti vodi misije za opazovanje volitev v Sudanu, zato ne bom preveč govoril o volitvah. Uh, Povedal bom samo to, da so se volitve zgodile in da je sedaj v, vla, v Sudanu nova vlada. Um, no, sam bom pa govoril uh, predvsem o tem, da so ostale tudi govoril bom tudi o obsežnem mirovnem sporazumu, ki je bil eh, sprejet leta 2005. Končali sta se dve desetletji civilne vojne v Sudanu. Eh, ta sporazum je sedaj v svoji zadnji bistveni fazi. Kakor je predsedujoči pravilno povedal, januara naslednje leto bo potekal referendum na jugu Sudana kjer se bodo eh, ljudje odločali, ali želijo ostati v Združenem Sudanu oziroma ali se želijo odcepiti kot država. Torej, eh, bliža se pomemben trenutek v zgodovini te države, to je tudi odločilnega pomena eh, za regije. Sudan je ena z med večjih držav v Afriki, geografsko gledano. Eh, meji na države, med katerimi so nekatere prav tako nestabilne in eh, zato je prihodnost Sudana pomembna za celotno Afriko. Finalizacija obsežnega mirovnega sporazuma vključuje tudi referendum, ki bi eh, naj potekal januarja naslednje leto. Mirovni sporazum Eh, je bil podpisan strani obeh eh, sprtih strani in eh, nadzoruje ga mednarodna skupnost. Bistvenega pomena, da je potrebno začrtati mejo med severom in pa jugom Sudana. To je pomemben element, če upoštevamo, da bi naj južni Sudanci volili. Uh, in um, odločali naj bi tudi o območju ABA, območju, kjer je arbitražno sodišče odločilo, da je potrebno določiti meje in pa določiti um, določiti obsižni mirovni sporazum. Pomembno je, da se da referendum poteka na ta način, da bo rezultat uh, verodostojen, dobro se je potrebno pripraviti, stranke morajo razumeti eh, pomembnost preglednosti, mora biti dovolj prostora tudi za razprave. In prav gotovo bo veliko zaključkov osnovanih na ugotovitvah misije za opazovanje volitev in tudi sam bom um, ponudil te zaključke. Vse to bo upoštevano tudi pri pripravah na referendum. Pozornost moramo posvetiti tudi tako imenovanim postreferendumskim vprašanjem. To so vprašanja, ki, o katerih se morata obe strani pogajati, zato da boste lahko zagotovili mirno sobivanje, ne glede na to, kakšen bo izid referenduma. Tukaj gre za vprašanja, ki so povezana z varnostjo, z državljanstvom, z finančnimi vprašanji, z naravnimi viri in pa z medna, mednarodnimi pogodbami. Na srečo je bil nedavno dosežen dogovor med obema strankama v Etiopiji, v Mikele. Podpisan je bil eh, memorandum o soglasju o eh, okviru eh, teh uradnih pogajanj. Tam je memorandum jasno določa, da morata obe strani si prilastiti ta postopek, uh, in uh, da jim je potrebno nuditi podporo in tukaj se nam tukaj govorijo o visokem panelu za izvajanju Afriške unije, ki ga vodi uh, bivši predsednik Beki. Uh, prav tako pa bo morala pomagati tudi mednarodna skupnost. Pozvana bo k temu, da pomaga obima stranima pri pogajanjih. Ta pogajanja bodo izredno pomembna za uh, ohranitev miru. Razmere na jugu Sudana so bile pogosto zaskrbljujoče. Lani smo videli veliko število žrtev zaradi različnih uporov, zaradi konfliktnih situacij na jugu, v Darfurju in eh, prisotnega je bilo veliko orožja. Eh, zaradi tega so bila drožena območja destabilizirana, primankovale hrane in vse skupaj eh, predstavlja neko kritično zmes. Pripričan sem, da jug lahko premaga te probleme, vendar pa bo potreboval podporo mednarodne skupnosti in pa potrebuje tudi stabilne in pa zdrave odnose z severom Sudana. Razmere v Darfurju so še vedno uh, zaskrbljujoče. Varnostne razmere so se poslabšale v zadnjih šestih mesecih. Dogajali so se napadi na mirovnike, eh, na eh, pripadnike Unamida. Oni so izgubili kar nekaj svojih eh, mirovnikov, humanitarne operacije so bile ovirane, niso imeli dostopa do nekaterih območij, kjer je prihajalo do spopadov med vlado in pa oboroženimi gibanji. In pa videli smo, da so bili neposredno prizeti tudi humanitarni delavci, vsaj trije so še vedno talci. In to ima uh, negativen vpliv na delovanje humanitarnih organizacij. Nedavno sem bil v Južni Eh, v južnem delu Sudana, v Darfurju, v eh, mestu Nijali in lahko potrdim, da vzdušje tam nikakor ni spodbudno. Eh, mirovniki se ne morejo prosto gibati, humanitarne operacije so bile prav tako ovirane in niso se mogle približati določenim, določenim zonam, niso pa mogle doseči tistih odročnih mest, kar bi bilo uh, Eh, še zlasti je pomembno. Potem uh, je potrebno omeniti tudi to, da rešitev ne more biti dosežena z eh, vojaškim posredovanjem. Uh, v Dohi sta delovala uh, posrednika strani Združenih narodov in pa EU. Uh, prav tako želimo mobilizirati civilno družbo, predstavnike civilnih družb. da naj sodelujejo pri odprtju foruma civilne družbe, ki bi naj še dodatno pospešil proces, eh, se bi na ta način lahko slišali ljudi na uh, licu mesta. Eh, nekatere oborožene sile nočejo še vedno sodelovati v teh pogajanjih, v tem procesu. Situacija je izredno eh, kompleksna, varnost je ogrožena, potem imamo tudi problem nekaznovanosti. Zato mora unamit in pa vlada se soočati z temi odprtimi problemi. včeraj, mislim, da je Mednarodno kazensko sodišče objavilo, da je predsednik Sudana eh, obdožen še dodatnih grozodejstev in to veliko pove. Eh, sudan torej mora ostati glavni, glavno žarišče naše pozornosti. Eh, in a, posebno kritično za razvoj juga in severa Sudana bo naslednjih šest mesecev. V regiji obstajajo skrbi glede razmer v Sudanu. Ta država je v velikih pogledih zelo pomembna. E, angažma Evropske unije je zelo pomemben. Želimo ustvariti pogoje za mirno sobivanje juga in severa, ne glede na izid eh, referenduma. Tudi drugi v regiji eh, gledajo na to podobno. Sudanci morajo imeti možnost, uh, južni sudanci morajo imeti možnost, ki je zapisana v sporazumu, torej da uh, glasujejo o tem, ali želijo ostati v Sudanu ali ne. Prizadevati si moramo za to, da, bo da bodo zagotovljeni pogoji za mirno sobivanje, ne glede na izid. Ne smemo pozabiti tudi na mednarodne akterje. Ti morajo imeti dosleden pristop Glede Sudana tukaj želim opozoriti na svetovalni forum, ki sta ga ustanovila skupaj Afriška unija in pa Evropska unija. Eh, ta forum bi lahko prispeval k bolj doslednem in pa koherentnem prostopu k razmeram v Sudanu. Gospod predsedujoči, mislim, da bom se tukaj ustavil. Upam, da bomo na teh, osnovi teh uvodnih besed lahko sprožili razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa prosim kolegico Veronik de Kajzer, da spregovori, bila je glavna opazovalka v okviru misije v Sudanu. Ja, malce je treba pritisniti na mikrofon, kaj ne. Hvala lepa, gospod predsedujoči in dragi Torben, v veliko veselje mi je, da se vidimo tukaj. Sedaj ne bi razlagala, kako je potekala misija v Sudanu. Rada bi le predstavila pozetek končnega poročila, potem pa bom povedala še nekaj o prihodnosti. Pred dvema tednoma sem bila še enkrat v Sudanu, da bi pripravila dokončno poročilo o volitvah. Govorila sem z volilno komisijo na severu, potem pa smo odšla še na jug države. Tudi tam sem želela pripraviti dokončno poročilo, ampak šlo je za nekoliko drugačen postopek. Nisem želela nekako združiti severa in pa juha, kot da bi v bistvu referendum o združitvi že potekal. Tega nisem želela. Smo na zgodovinski prelomnici v Sudanu, to gotovo lahko rečem, na jugu, pa tudi morda na severu, so na volitve gledali kot na nekakšno popuščanje, ki ga je treba narediti, zato da bi prišli do miru v okviru celovitega mirovnega sporazuma. Leta 2005 je bil ta sporazum sprejet, zato da je prišlo do miru. To je bil začetek, sedaj zadnja etapa pa bo ta referendum, ki naj bi potekal januarja kako je bilo z volitvami. Na severu je situacija nekoliko čudna. Vsi kandidati, ki bi lahko z določen vrdostojnostjo nasprotovali Al-Bashirju, so na koncu odstopili od kandidature glavne opozicijske stranke, so bojkotirale volitve. In na koncu smo imeli na severu nekakšne približne predsedniške volitve, ki pa v bistvu niso bile volitve, kajti na koncu je bil praktično samo še en kandidat. Ni presenetljivo, da je potem Al-Bashir seveda zmagal na predsedniških volitvah. No, seveda so bile tukaj še druge volitve, ne samo predsedniške, volili so guvernerje, potem um, volili so zakonodajno skupščino in tako dalje. No, ampak predsedniške volitve na severu sploh niso imele nikakršnega smisla. Kaj pa jug? Tukaj so mislili tudi na referendum. SPML je privladujoča stranka na jugu. Predsednik Salvaki je predsednik vlade na jugu. Tudi tu ni bilo presenečen. Ravno Salakir je zmagal na jugu z praktično um, izidom, ki je podoben kot v Stalinovih časih, 92 odstotkov. Uh, Al-Bashir je dosegel samo 62 odstotkov. No, pa vseeno so to kar velike zmage. In mi smo se v okviru opazovalne misije vprašali, ali so bili ti rezultati sploh verdostojni. Dvoje bi omenila, dva pomembna trenutka v času teh volitev. Prvič, čas pred volitvami in pa čas volitev. Bolj na severu kot na jugu bi nasplošno rekla, da je vse skupaj potekalo dokaj v redu, relativno v redu. Ana bo morda bolj odločna, dejala bo, da je prišlo do prevar, do množičnih prevar in goljofi in tako dalje. No, seveda ni potekalo vse v skladu z mednarodnimi standardi, gotovo ne. Gotovo je bilo še več goljofit, kot pa je tako izpadlo, tudi glede registracije in pa glede štetja. No, ampak v času volitev je bilo sicer nekoliko krhko, ampak vendarle so si prizadevali za izboljšane. Potem pa drugi del volitev. Torej, eh, ko so se zaprla volišča, vse skupaj je trajalo pet dni, potem štetje glasovnic, to pa je bila prava polomija. To velja za sever in za jug. To je bila prava polomija, pravi debakl, imeli so zelo slabo organizacijo, imeli so veliko različnih volišč različne volov, volivni, volilne sezname in volilne lističe, potem težave z prevozom volilnih lističev in tako dalje. Teh rezultatov niso umestili v informacijski sistem, pri čemer je pomagala tudi mednarodna um, skupnost, ki je želela nekako pomagati, želeli ugotoviti, kako je bilo z določenim okrožjem ali ni v določenem okrožju nek kandidat bil več kot 100 odstotkov glasov in tako dalje. Želeli smo ugotoviti, ali so bili dejansko glasovalni lističi predani naprej, nekateri so bili raztrgani, nekateri so bili črtani in tako dalje. To smo želeli preverjati in to z informacijskim sistemom. No, vse smo si prizadevali, ampak potem pa je volilna komisija rekla, tega ne moremo umestiti v informacijski sistem in potem so šteli na roke, seštevali so, odštevali, seštevali in tako dalje. In eh, vse skupaj potekalo na papirju, ne v informacijskem sistemu, zato nismo tega mogli več nadzorovati. In potem smo gotovili, da so že po 50 odstotkov vseh preštetih glasov dejali konec volitev, mi smo zmagali. In gledajte, na vsak način ni bilo mogoče česar preveriti. Lahko bi rekli, tako je bilo, lahko bi rekli, drugače je bilo, storili so tisto, kar so pač storili. Glede na politični kontekst, glede na bojkot določenih političnih eh, strank, gotovo ne bi bilo drugačnega zmagovalca. Zmagovalec je bil znan vnaprej, ampak vseeno je bilo vse skupaj precej nevarno. Eh, volitve so bile takšne, kot so pač bile. To je bil zadnji korak na poti k zgodovinski prelomnici Sudana, referendumu. Kakorkoli že, treba se nekaj naučiti iz tega. Tudi zaradi referenduma, ki prihaja. Kaj ti? Če bomo to jemali kot volitve, ki so bile brez velikih vložkov, potem to gotovo ne bo dobro tudi za prihodnost in to bo pomenilo, da bo tudi um, januarski referendum nesmiselen v tem primeru. Uh, Na jugu je bilo precej nasilja, omenili ste um, orožje, na jugu so se um, potegovali za določene guvernerje, nekatere um, stranke so tudi izkoristile druge politične stranke, ampak vse skupaj ni bilo preveč dramatično. Kakorkoli že, občasno nasilje, so zakrešile milice, potem pripadniki vojske. Milice so naprimer prišle na um, volišča in so ustrahovale nekatere ljudi. To je bilo eno. V redu, ampak če se bo to dogajalo tudi med referendumom, potem bo to že čisto druga zgodba. Glejte, če dejansko želimo do konca izpeljati postopek, potem se mora tukaj nekaj naučiti iz tega nasilja, to leto. Gospodu Slovakiju sem dejala, pogledajte, moramo biti previdni, če govorimo o verdostojnosti rezultatov na referendumu v januarju, potem bo to problem, kajti morate ovladati svoje pripadnike, treba jih je razorožiti, treba je razorožiti milice. Mislim pa, da si bo morala mednarodna skupnost bolj potruditi, enako tudi medna, združeni narodi. Samo tako bomo lahko referendum izvedli tako, da bo potekal v mirnem okolju. Pa še nekaj zelo pomembnega. Tukaj smo bili nekoliko prepozni, namreč registracija. Veliko napak je bilo pri registraciji voljivcev, sicer takrat nismo bili tam, ampak videli pa smo posledice te preslabe registracije vsaj, vsaj deset odstotkov um, voljivcev ni bilo vključenih na volilne sezname. Minimalno pravim, kaj ti. To smo videli samo na voliščih. Veliko ljudi je bilo pravzaprav takih, da so prišli tja, pa niso našli svojega imena na seznamu voljivcev, potem pa so odšli nekam drugam in niso mogli voliti. Glede, zdi se, da je prišlo tudi do lažnega registriranja tega ne moremo trditi, ampak gotovo je bilo tako. Nekateri so volili kar na mesto drugih, ki niso prišli na volišča. Če se bo to zgodilo tudi pri referendumu, če kot Evropska unija tega ne bomo preprečili, če bomo eh, kot Evropska unija dejansko bazovali te volitve, če kot Evropska unija ne bo mogla eh, spremljati registracije, potem bo prišlo do hudih težav. Klauzula pravi, da mora vsaj 60 odstotkov vseh registriranih voljivcev priti na volišča. Si predstavljate? Neka stranka, naprimer, želi bojkotirati referendum, potem bodo nekako kar izumili neke voljivce, si jih izmislili, nekateri bodo dejali, jaz imam toliko družinskih članov, um, si bodo pač nekaj izmislili. In potem ti ljudje ne bodo prišli na volišča in zato bi bil referendum razveljavljen. Skratka, treba je spremljati registracijo voljivca. To bo zelo pomembno. Omenila sem nekaj primerov. Jug podpira ta referendum, večina juga podpira ta referendum, ne pa čisto vsi. Skratka, pogoj tega referenduma, verodostojnost tega referenduma bo zelo pomembna, ampak to bo zelo trda faza, Treba bo najprej zagotoviti mirno okolje. To morajo storiti Združene narodi. Prav tako pa mora tudi um, opozovana misija ugotoviti, ali so volitve potekale v normalnih okoliščinah. Um, v okviru odbora sicer še nisem govoril o naslednjem, pa je vendar je to zelo pomembno. Namreč, ali moramo ali naj bi kot opozvala misija se vključili v postopek volitev. Imamo zelo strogo določeno metodologijo, ki prepoveduje kakršno koli umešavanje. Eh, Carterjev center ima drugačno metodo. Naprimer, ko so bili prisotni pri registracijah pri prejšnjih volitvah, so želeli zelo hitro um, ugotoviti, ali so bile registracije izvedene v redu ali ne. Glede, če bomo mi šli tja, če nas bodo povabili in če bomo ugotovili, da je prišlo do določenih napak med postopkom, potem vprašanje, ali naj čakamo, kot je prej povedal kolega. Mi ne bi bili nekakšni razsodniki, ampak ne more sodnik piskati prekrška šele potem, ko je bila tekma končana. Mi ne bi bili nekakšni sodniki, ampak sodniki, ki pa ne moremo sploh posredovati. No, lahko posredujem, ampak šele potem, ko se tekma konča. No in tukaj je res veliko na kocki, eh, vložki so veliki, prav tako lahko pride do nasila in mislim, da se moramo vse skozi posvetovati, naša pozvala misija mora sodelovati, ugotoviti moramo, do katere mere lahko posredujemo, v kakšni obliki, gotovo nekoliko bolj tajno, ne toliko odkrito. Ampak v vsakem primeru mislim, da bi morali poskušati um, nekako popraviti stvari, ko še potekajo. Ne moremo potem. Um, na koncu ugotoviti, pogledajte, tam, tam ste se zmotili in potem nam bodo rekli, pa zakaj nam niste ničesar povedali že takrat. To so vprašanja, ki se porajajo v zvezi z prihodnostjo Sudana. Glede obazvalne misije in pa tehnološkega vidika, naj rečem, Sudanci so nekoliko težavno sprijeli naše poročilo. Dejala sem, pogledajte, samo 50 odstotkov vseh um, glasovnic ste sprejeli, ampak bili so v bistvu precej zreli. Niso želeli kakšnega spora s volilno komisijo. Vlada na severu je sprila naše sporočilo, dejali so, ja, res je, treba se nekaj naučiti iz tega, kar se je zgodilo, tega ne smemo, ne smemo več dopustiti v prihodnosti. Podobno veljalo tudi na jugu. In to je zelo pozitivno sporočilo za vse nas. Uh, nekateri so dejali, poglejte, to pravijo sedaj, potem naslednjič um, bodo to enako spet ponovili. Te volitve so bile zelo kompleksne, imeli smo ogromno različnih uh, volilnih lističev, imeli smo zakonodajne, potem um, predsedniške volitve, volitve za govornerje, vse skupaj. Skratka, nekoliko bolj pozitivno sporočilo, mislim, da lahko računamo um, na izboljšave. Meš. Hvala lepa, sedaj pa še Ana Gomes. bila je predsednica naše pozvalne misije. Glede, prosim, sedaj vam daj besedo, ampak potem imamo še pet eh, poslancev, ki želijo postaviti vprašanja, želimo potem dobiti še odgovore, seveda. Potem pa bodo tisti ljudje tam v kabinah odšli. Hvala lepa. Popolno podpiram tisto, kar je povedala Veronik in pa njena pozorila še posebno glede um, referenduma na jugu, ki še prihaja. Res je, treba posredovati v pravem času. Mislim, da moramo zagotoviti nekakšen manevrski prostor za to, da posredujemo takrat, ko je to potrebno, ne pa da čakamo potem do konca. potem je treba poštevati tudi človeka pravice. Te mora biti spoštovane, če želimo, da bodo volitve vredostojne. Bila sem ena izmed tistih, ki je imela določene dvome, ko je odšla na pozvala misijo v Sudan. Ti dvomi so bili upravičeni. Ampak potem, ko sem pa šla tja, pa sem se premislila. Dala sem, moramo oditi tja in se pripraviti na prihodnost. In to na prihodnost tudi po referendumu v Sudanu. Kaj se moramo naučiti? Res je, nekaj v zvezi z referendumom, to je že povedala Veronik. Lahko dobimo še eno diktaturo ali pa še eno propadlo državo. Ne želimo niti enega, niti drugega. Zato si mora EU prizadevati ne samo pred volitvami, ampak tudi sicer. Volitve seveda so pomemben del postopka. Enako velja tudi za sever. Kaj so tam pokazale volitve? Ne moremo zanemariti demokratične spremembe v Sudanu. Mislim, da so ljudje na Sudanu, še posebno na severu, dali to sporočilo želijo si te spremembe. Neverjetno, videla sem velike razlike med res mm, neverjetnimi izjami Al-Bashirja pred volitvami. Grozil nam je, da nam bo porezal prste in nas pohabil in tako dalje. Zaradi nekaterih izjav, um, ko so dejali, da bi lahko volitve predložili. Na drugi strani pa vidimo, Sudanci so nas dejansko pozdravili. Dejali so, da zelo nasprotujejo tem izjavam predsednika Albaširja. Prav tako sem videla, kako so se obnašali do nas, pozdravili so nas. Res moram pohvaliti ljudi na severu. Res je, v teh petih dneh volitev smo videli, da je prišlo do veliko napak, ampak um, zakaj je prišlo do teh napak? Ne gre samo za vladujočo stranko, gre tudi za druge stranke, ki niso sodelovali na volitvah. Vladujoča stranka je očitno dobila seznam vseh tistih, ki so že glasovali in pa tistih, ki še niso glasovali. Potem so šli tem ljudem na domove in jih praktično prisirili, da odidejo na volišča. Sveda je treba spremeniti to, ampak vendarle mislim, da je vredno, da to poskušamo storiti. Prav tako je pomembno, da ne zanemarimo Darfurja. Popolnoma podpiram eh, tisto, kar je dejal Barenik v komisiji. Tega niso razumeli, tudi visoka predstavnica Eštonova tega ni razumela. Ehm, razumela, Veronik se je odločila, da umakne opazovalce iz Darfura. Preprosto nismo imeli nobenih normalnih eh, pogojev za opazovanje volitev. Imeli smo različne težave, registracijo in tako dalje. Veliko ljudi um, so kar umaknili iz seznama in tako dalje. Kaj se je zgodilo potem? Razmere v Darfurju so se še poslabšale, kolikor vem. Mirovni pogovori so v slepi ulici. Prav tako je bil glavni nasprotnik Turani, nasprotnik Abašira, aretiran. Celo Sali Masmudusan, dobitnik Sakrove nagrade, je bil v delegaciji nevladnih organizacij in vrnili so mu njegov potni list po konferenci. Sedaj so mu ga komaj da vrnili, z veseljem vam to sporočim. Skratka, moramo še vedno dejavno sodelovati, moramo pomagati pri pripravah na referendum, pa tudi sicer. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Petrink bin sehr froh darüber, dass. Äh Hvala lepa. Vesel sem, da je veleposlanik Brile nas tako hitro obiskal v odboru. Ma smo se videli v Kartumu in nisem takšen strokovnjak kot Veronik De Kaiser ali Anja Gomeš, ampak eh, vseeno bi se želel zahvaliti veleposlaniku za njegovo podporo ki, in za besede, ki ste jih navedli meni in mojim spremljevalcem. Imam uh, nekaj konkretnih vprašanj. Nekoliko me vznemirja to, da ste ponovno omenili dejstvo, da še ni jasnih meja za tisto območje, kjer bo potekal referendum. Torej, pomembno je, da, naj, da se najprej razmejijo volilna okrožja, ali se tukaj predvideva kakšen napredek in uh, govorili ste tudi o tistih vele sila, ki lahko vplivajo na Sudan, o Kitajski, o Rusiji eh, in tako naprej. Uh, Kdaj predvidevate, da se bodo, razmejija, da se bo, da se bodo razmelila volilna okrožja, brez tega, da se to jasno razmeji, se vseeno podati v volitve? To se mi zdi nevarno. Hvala lepa, gospod Tenok. Strinjam se s gospod Ano Gomeš. Ali bi bilo res pametno poslati toliko ljudi tja na pozvane volitev? Eden izmed kandidatov je bil obsojeni vojni zločinec. V zadnjih eh, dneh je bil tudi eh, obtožnico za genocid, to je povedal tožilec mednarodnega kazenskega sodišča. Skratka, to je bilo nekoliko čudno, ampak kakorkoli že, pozitivna stvar pa je v tem, da so te volitve sedaj za nami, bolj pomemben dogodek pa je referendum naslednje leto glede neodvisnosti juga. Eh, imel sem kosilo za gospoda Begana, eden, to je eden izmed ministrov na jugu, zelo pomembno, da so postavili tudi odnose z vlado na jugu, sedaj, ko si prizadevajo za morebitno neodvisnost. Pomembno je, da imamo določene prijatelje tudi med nami, poslanci. Moje vprašanje za posebnega predstavnika. Lahko se razmere med jugom in severom še zaostrijo, ali bo to morda tudi vojna med eh, Kitajsko, ki ima velike interese v tej regiji, in pa ZDA, ta ima krščanski lobby v kongresu, ki si prizadeva za neodvisnost juga. Ali bi lahko videli zaostritev napetosti med Kitajsko in pa ZDA, EU pa bila nekako v središču tega konflikta, nekje vmes. Zanima me, ali bo kdo morda poskušal um, okrepiti um, te prizadevanja za neodvisnost ali pa boste ostali neutralni. V Somalilandu so imeli lansko leto prve neodvisne um, volitve. Uh, pred nekaj leti je odšla tudi pozval misija v Eritrejo. Kako bo sedaj z morebitno neodvisnostjo juga Sudana? Glede tega lahko vprašam zakaj ne bi morda ponovno priznali uh, Republiko Somalilanda? Enkrat je že bila prej priznana. Hvala lepa, gospod Luling. Ja, vielen Dank. Eh, Diskusijo. Hvala lepa. Razprave o prihodnosti so se v zadnjem času nekoliko spremenile. Ta bombeki, predsednik komisije Afriške unije, s katerim smo tukaj v dvoru že govorili, je eh, spet začel razpravljati o ideji neke konfederacije in eh, jasno se je izrekel za to možnost tudi strani SPLA. Eh, ta možnost ni načeloma zavrnjena. In če razmislimo o tem, da viri da so viri različno razporejeni v različnih delih države, torej sever je tukaj na slabšem, tudi kar se tiče kmetijskih možnosti. Po drugi strani pa je na jugu veliko nafte, 5 milijard sočkov naj bi se tam, nafte naj bi se tam nahajalo, to je četrto najvišje, največje nahajališče nafte v Afriki. Uh, tukaj se sprašujem, kako pozitivno, pozitivna bi bila secesija, eh, če želimo doseči njih dolgoročni mir. Te težnje po secesiji tudi na jugu niso bile vedno tradicionalne. K temu je potrebno dodati tudi to, da strani SPMLA obstajajo napadi na opozicijo, torej tudi glede človekovih pravic eh, obstajajo pomankljivosti tako na severu kot na jugu. Um, Obstaja pa vsekakor možnost, da bo prišlo do razpada Sudana. Zanima me, kakšne so tukaj težnje, ali se politično gledano splača pridadevati za neko konfederacijo, eh, ali si naj Evropska unija spok prizadeva, da bi možnost konfederacije spodbujala na jugu, ali obstajajo tudi ustrezni ukrepi za to. Ehm, Konkretno vprašanje je tudi to, koliko razvojne pomoči in druge podpore za Sudan je namenjene severu in eh, kate, koliko jugu. SPMLA naj bi bila zelo, stro, eh, zelo stroga do opozicijskih skupin, tudi UNMIT eh, sodeluje za to stranko, jo vojaško podpira. Eh, kaj pravite na te očitke in kako je možno pritisniti na SPMLA uh, eh, za to, da bi se bolje spoštovalo človekove pravice tudi na jugu. Hvala lepa, gospod Andrakas. Ja, res, čas nas vakuje. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, nadaljujem v krščini. Slišali smo izjavo veposlanika glede rezultatov volitev. Sedaj očitno ne želi priznati rezultate referendumu. Predvsem je pomemben dan po referendumu in dejali ste, po referendumu bi morda lahko imeli dve neodvisni državi, če pravite tako, potem očitno menite, da bo referendum za neodvisnost juga. To se prejudicira. Sedaj pa še drugo vprašanje, glede neodvisnih volitev v Sudanu. Ali se je tudi na severu govorilo o morbitnem referendumu glede neodvisnosti na jugu? Še tretje vprašanje, tukaj se strinjam s gospod Luzing. Uh, vprašanje neodvisnosti, se mi zdi tako zelo absolutno. Osnovni faktor pri tej izbiri je gotovo nafta. Nafta je na jugu države. Vemo, veliko stvari dan danes je povezanih ravno z nafto. Torej me zanima, če bo prišlo do referenduma, kdo bo ta referendum organiziral? katera entiteta bo v imenu sodancev to organizirala, ne mednarodna skupnost ali pa OZN ali pa Afriška unija. Še glede sodnika, razsodnika, tukaj moramo biti zelo, zelo previdni. Če se želimo umešavati v volitve oziroma referendum, kot je bilo prej rečeno, če bomo prevzeli odgovornost kot Evropska unija za to, kar bo prišlo po takšnem. Um, posredovanju, potem mislim, da je zelo dobro, da ločimo vlogo razsodnika od, vlogo, od vloge nečesa, ki vpliva na volitve. Hvala lepa, gospod Vajgal. Uh, Hvala lepa, gospod veljoslanik. Uprl se bom skušnjavi. Ne bom govoril o jugu, kot so govorili drugi, rad bi se osredotočil predvsem na Darfur in pa na poganja iz Dohe. Tole me zanima, kako ocenujete poganja iz Dohe, ali so ta poganja mrtva? V parlamentu sem nedavno gostil gospoda Salamon Džanusa, gotovo ga poznate. Pritoževal se je, da je v Dohi prišlo do težave zaradi vzpostavitve pogojev pri pogajanjih. Nekatere civilno družbene skupine so bile praktično umetno ustvarjene samo zato, da bi bili tam nekakšna številka v pogajanjih. Želeli so preusmeriti osredotočenost z tistih organizacij, ki pa dejansko predstavljajo ljudi v sodaru. Kako je torej z Doho, kako je z Darfurjem, ali se tukaj kaj dogaja? Kaj ti gledate? Na jugu Sudana naj bi šlo za nafto, potem je v tem primeru Darfur vojna za vodo. Dogodki v Debelmariji prejšnji teden so zgovorni. državljanska vojna in pa genocid se boste očitno še poslabšali. In tu ravno zaradi vojne za vodo. Hvala lepa, zdaj vam predajam besedo, gospod eh, veleposlanik. Sicer. Potem, ko eh, boste odgovorili na ta vprašanja, bom še enkrat predal besedo kolegom v zvezi z volitvami. Hvala lepa vsem za vaše vprašanja. Dovolite, da se najprej lotim vprašanja eh, in sicer, mm, ko govorimo o pač določitvi eh, območja na severu in na jugu, seveda mislim, da je to bistvenega pomena. In dejansko ministr za mir v južno-sudanski eh, vladi je tudi vodja južno-sudanske politične stranke in tudi on potrjuje, da bistvenega pomena je tudi zanje to, da opredelimo to območje. Če ni jasno, kje poteka meja, potem je težko izvesti katerokoli posvetovanje, referendum. Vsekakor so se dogovorili Sicer okrog 80 odstotkov te meje, ampak 20 odstotkov je še vprašljivih, spornih in uh, imamo posebno komisijo, ki se ukvarja s tem vprašanjem. Mislim, da se, se sicer so zaprosili tudi za mednarodno tehnično pomoč pri tem določanju. To je pomembno tehnično vprašanje, ki ga je treba imeti vedno pred očmi. Uh, in eh, mislim torej, da je izredno pomembno, da ponudimo tudi ustrezno strokovno pomoč. Kar zadeva mednarodne deležnike in oceno in angažiranjem in pristopom v zvezi s Sudanom, mislim, da se vse skupaj pomika v smislu usklajevanja. Sicer kritični trenutek bo referendum na jugu, in eh, obdobje, šestmesečno obdobje potem. In eh, torej, ne glede na to, ali bodo uh, južno-sudanci se odločili na tak način ali drugačen, vsekakor je treba zagotoviti neko sporozum, ki zagotovi mirno sožitje in uh, ki. Uh, naj pač omogoči tudi neko usklajeno uporabo virov in na, eh, na to se bom pa vrnil kasneje. Torej, v tem smislu mislim, da tudi v okvirjih mednarodnih forumov na mednarodnih ravneh eh, ne gledamo na stvari eh, vsi na enak način ampak obstaja neko zbližanje glede tega, da je, si je treba prizadevati za mir in stabilnost v Sudanu. In eh, seveda tukaj ne mislim, da bo prišlo do neke vrste eh, pač, eh, eh vojne eh, prek eh, nekega eh, pač, poroka, eh, tako kot je bilo rečeno, ampak mislim, da v resnici tukaj gre eh, za predvsem izkazovanje nekega čuta odgovornosti, predvsem na diplomatski in politični ravni. Nekdo mi je postavil vprašanje v zvezi z vlogo bivšega predsednika Mbekija, ki je bil imenovan za predsednika Afriške unije. Sedaj seveda so zelo uh, osredotočeni na vlogo pospeševalca in dejansko skušajo poiskati ustrezen format za pogajanja. Vse jo številni vzorci, formati, kako bi lahko mirno sožitje se nadaljevalo tudi v prihodnje. Mislim, da tukaj je bistvenega promena predvsem to, da to, kar se zelo pogosto dogaja v Afriki, je to, da Eh, naravni veri ponujejo razlog za a, eh, spore, za konflikte. V primeru Sudana naravni viri lahko ponujejo tudi priložnost za pozitivne odnose. Res je, da naftni, a, eh, naftne nahajališča se nahajajo na a, jugu, ampak seveda potem a, to, nafta se mora pomikati poti, proti severu, proti a, torej, a, raznim pristaniščem in torej ta dva dela države sta povezana, kar zadeva upravljanje z viri. A, ehm, torej, morajo razumeti, da so zgodovinsko povezani in obstajajo ljudje, ki živijo z severa, ki živijo na jugu in obratno. Torej imamo celo vrsto vidikov, ki jih morajo upoštevati v vzajemnem interesu. Nočem s tem reči, da obstaja odnos zaupanja med obrema delama države, ampak obstaja neko priznavanje, da potrebujejo drug drugega in da zato morajo najti določene rešitve, ki naj gredo v vzajemno korista. Razlog za, za sklenitev celovitega mirovnega sporazuma je, da se obe strani zavedata stroškov oziroma cene tega spopada in torej si obe strani želita pomiritve. Zato, da bi bile lahko enotnost eh, države zanimiva, eh, je eh, bila oblikovana posebna vizija za prihodnost v samem mirovnem sporazumu in to v letu 2005. In mnogi ljudje na jugu dejansko pa menijo, da ni bilo dovolj storjeno za to, da bi bila enotnost države lahko privlačna zanje. Torej, te stvari morajo nekako dozoreti še. In um, torej ne moramo že vnaprej napovedovati in s tem uh, nekako tudi prejudicirati rezultatov tega postopka. Obstajajo torej uh, pos, koraki, sm, ki gredo v pravo smer. In uh, dejansko moram povedati, da uh, dejansko velika finančna sredstva so bila namenjena in ravno komisija je to najavila včeraj. Uh, mislim, da. Eh, sem se tudi dotaknil vprašanja naftnih nahajališč in eh, vprašanje potem, kdo pravzaprav organizira ta referendum. To je zajeto v a, eh, mandatu volilne komisije, ki je bila prenedavnim imenovana pred volitvami. Predtem so uh, volitve bile že v rokah uh, neke volilne komisije. Volilna komisija je zadolžena za to, to naj bi bilo neodvisno telo, ki uh, prejema pojoč, pomoč strani uh, Združenih narodov. Ampak dejansko je odgovornost uh, te komisije, da se uh, referendum ustrezno organizira. Kar zadeva Darfur in politični proces. Uh, Mislim, da lahko rečem, da je prišlo do poslabšanja razmer v Darfurju, predvsem na jugu Darfurja in eh, tam eh, imamo težave tudi, kar zadeva mirovne sile, ki ne uspevajo uresničevati svojega mandata, niso sposobni izboljšati varnosti. Obstaja tudi problem eh, dostopanja na to območje, kar zadeva nevladne in humanitarne organizacije, tega se moramo lotiti in seveda obstaja torej globoka zaskrbljenost strani vseh, kako lahko mirovne, mirovne sile lahko upravljajo svojo vlogo in kako eh, dejansko lahko tudi eh, preganjamo razne eh, pač vojne zločine in kako bi lahko različne institucije lahko uveljavljale svojo ulogo, mora priti torej do interakcije tudi z odgovornimi v Kartumu, s katerimi se sem sestal pred nekaj dnevi in tudi z ministrom za človekove zadeve v Kartumu. In dejansko to je na njegovem seznamu. V naslednjih dneh bomo imeli nadaljne sestanke, da ugotovimo, katere so možnosti za reševanje teh vprašanj. To je seveda izredno pomembno za ljudi v Darfurju, kar zadeva pa politični proces v Dohi. Moram reči, da je še vedno živ. In potekajo raz, razgovori med vlado in koalicijo. Eh, tudi zdaj v tem trenutku, ko smo zdaj mi tu. Včeraj dejansko je prišlo tudi do stikov s predstavniki civilne družbe in prepričan sem, da a, obstajajo tisti, ki ugovarjajo, da pač a, menijo, da a, določeni ljudje ne zastopajo ustrezno civilne družbe. To drugače bi bilo res čudno. Vsekakor mi smo med tistimi, ki zagovarjajo potrebo, da pritegnemo tudi civilno družbo, da prisluhnemo tudi glasu a, čisto a, z, pač, a, od spodaj na vzgor. A, obstaja določeno omejeno število uh, mesta okrog pogajalske mize. To, da eh, čeprav določeni, določeni sloji niso zastopami, vsekakor eh, spremljamo tudi njihove, njihove poglede, kajti drugače ne bomo prišli do traj, trajajočih, do torej, trajnostnega miru in trajnostne rešitve. Eh, še vedno pa obstajajo določene, eh, določene skupine, ki zavračajo udeležbo na teh pogajanjih in eh, nekateri, nekatere skupine ne, ne sodelujo. Mi smo sicer v stiku z njimi, ne vem, če jih bomo uspeli prepričati, prepričati to ni nujno, ampak želimo jih vsekakor pritegniti tako ali drugače k tem pogajanjem. In, uh, dolgo, dolgo časa, od časa sporazuma iz Abuže v letu 2006 imamo tudi določenega predstavnika, ki sploh noče sodelovati pri teh razgovorih, ampak zdaj je videti, da ponovno razmišljajo o svojem stališču, ampak v tem trenutku seveda ne, se ne moram izraziti o tem, kako se bo vse skupaj razvilo. Mislim, da sem, upam, da sem s tem izčrpal vsa vprašanja. Um, in uh, vsekakor pa drugače sem vam na voljo za morebitna dodatna vprašanja. Hvala lepa. Ne vem, če se lahko lotimo še kakšnega vprašanja, ampak na voljo imate k večjemu dve minuti. Izvolite. Gospode Kajzer. Hvala lepa. Ja, zelo, zelo na hitro. Kdo organizira volitve, ste vprašali? To je jasno, kolega je to upravičeno vprašal. To je sudanska vlada. To je pa ponoma jasno. Oni morajo vse skupaj upravljati. Vprašala sem se, ali moramo posredovati ali ne. Ne želimo se mešavati v njihove zadeve. Okoli sudanske vlade, okoli volilne komisije, mislim, da je treba kar nekaj storiti, kot je že povedal uh, Torben. Potrebujem podporo OZM pri organizaciji volitev oziroma tudi referenduma. Prav tako je tukaj še IFS. Oni zagotovijo logistično podporo. To je bilo narejeno z njihovo pomočjo. Mi smo tudi, da pomagamo. Opazovalna misija mora biti nekako ločena od tega, moramo samo opazovati, nič več kot to. Ampak vendarle, pri opazovalnih misijah imamo nekatera pravila, ki pa so včasih precej različna kot pa nekatera druga. Carterjev center, kot sem prej že omenila, je bil zaskrbljen glede tega, kako poteka registracija. Carter je govoril z Alba Širjem. Ampak potem so se standardi še vedno kršili in na koncu so se v Carterjevem centru odločili, da bodo v drugem umestnem poročilu zahtevali to, da se volitve preložijo, kajti niso bili popolno pripravljeni, torej so posredovali, ampak eh, predsednik Albašir tega ni ravno toplo pozdravil. Zato je bil tudi zelo bojevit. Dejal je, da jim bo odsekal roke, prste in tako dalje, da bo posredoval poškodoval mednarodne opazovalce, če se bodo mešavali v njihove notranje zadeve. Mednarodni opazovalci so bili zato nekoliko zaskrbljeni. Seveda nismo pričakovali, da bo to storil sam predsednik Al-Bashir, ampak vendarle, če si v tako veliki državi, kot je Sudan, vedno lahko pričakuješ, da bo kdo zagrešil kaj zelo, zelo čudnega. Uh, Skratka, zato smo se nekoliko bali, ampak eh, ni potrebno, da smo previdni samo zaradi tega, nasplošno moramo biti previdni. Nismo rekli, da se bomo umešavali v njihove zadeve, ampak vendarle pa se lahko vprašamo namreč, kako pomagati tej državi, ki bo začela tako zelo pomembno zadevo. Pa še tole bi omenila. vsi pogovori, vsi stiki v Sudane so bili zanimivi in lahko zaključim takole. Na jugu mislim, da nišče več ne želi skupnega Sudana. Pravijo too little, too late. Um, sedaj ne more več se pogovarjati s severom, kako um, delovati skupaj. Želijo le ugotoviti, kako porazdeliti bogatstvo nihče ni pretirano razvit, niti jug, niti sever. Sedaj naj bi sicer nekoli popustili, ampak kot pravijo tu little to late, prepozno in premalo. Mislim, da ideja Združenega Sodana ni ravno lepa. In nekateri na jugu pravijo, vsaj ne sedaj dokler je predsednik Bašir tukaj, je bolje, da se nekoliko distanciramo od tega. Potem pa bomo videli, ali se želimo um, ponovno združiti ali ne. Morda bomo potem ponovno imeli združeni Sudan po predsedniku Baširju. Mar se kdo je to omenil? Predvsej čudno, pravzaprav paradoksalno bi rekla. Pa še tole res za konec za demokracijo predvsem pomembno tole pri zadnjih volitvah, namreč to, da so imeli tudi domače opazovalce, kajti oni so predstavniki civilne družbe, njih najbolj skrbi, kaj bo z volitvami. Tudi center eh, Carterja se je pogovarjal z njimi in dejansko ti notranji opazovalci so predstavniki civilne družbe, ki skrbijo za uh, potek eh, volitev. To so mladi ljudje, ki so zelo učinkoviti in to so tisti, ki predstavljajo upanje za prihodnost sodana. Hvala. Hvala lepa. Naj se zahvalim tudi veleposlaniku za prisotnost. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. See you tomorrow.